Guten Morgen, wir. Dobro jutro. Ponovno začenjamo s sejo. Prav prisrčno pozdravljeni na seji odbora za proračunski nadzor. Dnevni red ste prijeli, nismo eh, dobili nobenih pripomp. Torej je ta uh, seja se prenaša po spletu in s tem smo že pri tretji točki elektronsko glasovanje o poročilu PIF in sicer je to pripravil kolega Jabor ali želi besedo. Ne, k dnevnemu redu moram še povedati naslednje, da bomo preložili glasovanje o poročilu kolega Pedinskega in sicer na eno naslednjih sej glasovalni seznam še ni končan zaradi kompromisnih predlogov, ki so bili predloženi včeraj. Torej, tretja točka, poroče bil valec ne želi besede, oziroma mogoče vendarle. No, zdaj razlog za preložitev glasovanja o poročil, o letnem poročilu o Evropski investicijski banki. Sicer tehnično um, ta seznam še ni gotov, ampak tudi zato, ker je eh, prišlo do preložitve oglasovanja tega poročila z marca na april, so nekateri želeli, da bi si vzeli malo več časa tudi za te kompromise. Ne bi bil eh, problem predložiti ta seznam danes, ampak eh, želimo eh, še bistveno izboljšati ta dokument. Hvala. No, dobro, to se bo tudi razvijalo naprej. Zato takoj začenjamo z glasovanjem. Torej, glasovali bomo o sivih delih samo, če beli ne bodo sprijeti. Um, prosim za test, da vidimo, koliko kolegov je na vzočih. Morate pač pritisniti na enega od gumbov. Uh, ja, s tem smo opravili ta preizkus. 23 kolegov je v dvorani, ki bodo glasovali s tem. Eh, smo pri prvem kompromisnem predlogu. Prosim za dvig roke za proti vzdržani sprejeto. In potem nadaljujemo z regi 6 za proti vzdržani sprejeto. Sledi predlog spremembe 10 za prvi del za proti vzdržani sprejeti, drugi del za proti vzdržani. To pa moramo preveriti, da bomo videli, kako ste glasovali. Drugi del pred, predlog spremembe 10 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. To je sprejeto. Sledi tretji del predloga deset za proti vzdržani sprejeto. In ta ena za proti vzdržani sprejeto. In ta ena drugi del za proti vzdržani sprejeto. In ta ena tretji del eh, za proti vzdržani sprejeto. In ta ena četrti del za proti vzdržani sprejeto. AFKO 4 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremime 23 za, proti vzdržani sprejeto tudi v dveh delih oziroma v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23. drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 23. tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. za, proti, vzdržani, sprejeto. 26. za, proti, vzdržani, sprejeto. za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, zabrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem je 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 2 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto regi 8 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 za proti vzdržani sprejeto 35 za proti <clears throat> to bomo prebirili 35. Der Check ist beendet. Konec elektronskega glasovanja, to je sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, tudi to bomo elektronsko preverili. 36. Teček izpernet. Konec elektronskega glasovanja, zabrnjeno eh, zaradi enakega števila glasov. 38 za proti vzdržani sprejeto 39 za, proti vzdržani sprejeto 40 za, proti vzdržani. Tudi to je treba preveriti 40 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 45 za proti vzdržani sprejeto, 46 za proti vzdržani sprejeto in ta sedem drugi del za proti vzdržani sprejeto, 47 za proti vzdržani, to je zavrnjeno, 48 za proti vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Afko 10 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti vzdržani sprejeto. Inta 5 za, proti vzdržani sprejeto. Inta 8 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. AFKO 5 za, proti vzdržani sprejeto. Regi 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 54 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Avko 8 za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 57 v dveh delih prvi del za. Proti vzdržani zavrnjeno drugi del <clears throat> za. Proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak to bomo preverili predlog spremembe 57, drugi del elektronsko glasovanje. Mislim, da je zavrnjen, da je sprejeto. Konec glasovanja, ja, to je sprejeto, se opravičujem. Predlog spremembe 58 za, proti vzdržani. 58 za, proti vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti vzdržani zavrnjeno. 59 bomo hitro preverili, 59 elektronsko glasovanje, mislim, da je to sprejeto. Ampak ne morem pa uh, povedati, ali je res. Ja, je sprejeto z, eno, z enim glasom več. Regi 3 za proti uh, vzdržani sprejeto, regi 7 za proti vzdržani sprejeto, regi 9 prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del Ne, drugega dela sploh ni. E, predlog sprememb je 60 za, proti vzdržani. Zabrnjeno. Ampak lahko pa preverimo 60 elektronsko glasovanja. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. To je zavrnjeno, oziroma predsednica je rekla najprej, da je sprejeto. Ne, zavrnjeno je, zavrnjeno predsednica se opravičuje. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 70 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani. To je zavrnjeno. Regi 5 za, proti vzdržani sprejeto, 73 za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti vzdržani sprejeto. 81 za, proti vzdržani. To moramo takoj preveriti. 81 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno pri enakem številu glasov. Libe 7 za, proti vzdržani spredo. Avko 14 za, proti vzdržani spredo. Kompromis 13 za, proti vzdržani spredo. Inta 2 za, proti vzdržani spredo. Inta 6 za, proti vzdržani spredo. Predlog spremembe 86 za, proti vzdržani spredo. Eh, ustni amandma ena poročevalca za oziroma ali ima kdo kaj proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Za proti vzdržani sprejeto. 87. Z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. 88 za proti proti, vzdržani sprejeto. Rig 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani sprejeto. In ta 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 pri obvodnih izjavah za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti vzdržani. To pa je zavrnjeno, libe F za, proti vzdržani sprejeto, libe G za, proti vzdržani sprejeto, libe H za, proti vzdržani sprejeto, regi 1, to je pokrito, tako kot tudi oziroma brezpredmetno, kajti to pokrivajo ustrezni kompromisi in s tem že lahko preidemo na končno glasovanje, ki je kot vino poimensko glasovanje. Glasujemo. Also, ein Kollege hat eine Karte. Ein Kollege ima sicer utaknjeno kartico, ampak ni še glasoval. Sedaj je bil konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 21 glasovi, en je glasoval proti, iskrene čestitke poročevalcu in s tem smo tudi že ob koncu glasovanja. Ja, no, to pa še ni bilo nikoli, da bi se toliko tudi drugih odborov udeležilo dela Eh, pri temi zaščita finančnih interesov in to je zelo dobro. Zdaj pa smo že pri naslednji točki, razrešnica za agencije za leto 2014 in razrešnica skupnim podjetjem. Želim srčno pozdraviti predstavnike agencij med nami. Veselimo se izmenjave mnen, to je za nas pomemben dogodek, kajti vedno poskušamo več izvedeti o vašem delu in o tem, kako poteka to delo, kajti vi ste organizirani decentralno zunaj Bruslja in zato smo zelo hvaležni za to izmenjavo. Eh, želim eh, prisrčno pozdraviti tudi pristojnega člana Evropskega računskega sodišča, gospoda Galeja. Po Galeju bo govoril Manis, Fernandez Valdes, eh, ki je predsednik Evropske mreže agencij, eh, takoj bi dala besedo gospodu Galeju. Dobro jutro, nisem vas videla, se opravičujem. Hvala, gospa predsednica. Hvala eh, tudi član, članom, torej in prisrčno pozdravljam člane in eh, tudi vse goste tu. Eh, torej gre za eh, legalnost eh, transakcij v okviru decentralnih agencij in drugih delovnih teles Evropske unije in zato smo objavili tudi ustrezno poročilo 31. decembra 2014. To um, ta, to poročilo je pokrivalo dva, dve regulatorni agenciji, dve izvršni agenciji Euroatom, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo in Europol pokojninski sklad. Ta poročilo skupaj s povzetkom je bilo objavljeno v uradnem listu. Mnenja smo, da so evropske agencije zelo eh, prepoznavne. Igrajo pomembno vlogo pri pripravljanju in izvajanju politik EU in strategij EU in krepijo sodelovanje med Unijo, nacionalnimi vladami, zasebnim sektorjem in akademskim svetom, predvsem na področju raziskav in inovacij. Zato tudi bistveno vplivajo na sprejemanja političnih odločitev in tudi na pripravo programov za sodelovanje na področjih, ki so pomembne za, Evrops, za evropske državljane. Skupni proračun je bil 1,9 eh, se opravičujem, v tej dvorani je malo preglasno, ali eh, lahko eh, prekinite imeti individualne pogovore v dvorani. Torej, iz finančne perspektive je skupni proračun za 2014 bil 1,9 milijarde evrov oziroma 1,4 odstotka eh, splošnega proračuna EU za 2014. 1,2 milijardi je prišlo iz Evropske komisije, ostale pa iz virov in drugih pristojbin. Prvič eh, so um, računovodski izkazi eh, bili um, podvrženi zunanji finančni reviziji in sicer na, v skladu z ustreznim um, členom finančne uredbe. Um, seveda je treba upoštevati to delo in tudi uh, rezultate uh, revizor, revizije in to, kar so ugotovili revizorji. Uh, Um, in sicer je bilo to izvedeno v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, tako da imamo dovolj gotovosti, da pripravimo mnenje o zanesljivosti teh računovodskih izkazov. Kar zadeva zanesljivost teh računovodskih izkazov, je računsko sodišče ugotovilo, da so vse agencije um, Eh, do 31.12.2014 predložile ta izkaz. Um, treba je eh, posvetiti pozornost predvsem dvim zadevam pri zanesljivosti računov. Um, torej, gre predvsem za sistem, eh, eh za EU-LISA, eh, področje svobode, varnosti in pravice. Eh, Eh, tu gre predvsem tudi za legalnost eh, teh prenosov, eh, kar zadeva Europol in pokojninski sklad, poudarjamo, da je treba uh, vedeti, da je to zadeva, ki je nekaj tekočega, uh, ki se nadaljuje. Uh, in se likvidacija tega sklada ne more trenutno oceniti. Naši revizorji so tudi mnenja, da je za vse agencije, da so transakcije eh, stanjem 31.12.2014 eh, legalne in, eh, regu, eh, in eh, v redu. Um, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo tu je prišlo tudi do um, um, dosege zgornje meje. Moram reči, da je ta zgornja meja bila sicer spoštovana v um, v okviru transakcij, ki um, so bile izvedene 2015 in pri reviziji smo to ugotovili. Uh, e, 79 e, pripomb smo podali, e, gre predvsem za regularnost teh transakcij, za zanesljivost računov, za notranje uh, nadzore in druge zadeve. Ti te pripombe ne postavljajo pod vprašaj eh, mnenja sodišča. Nasplošno smo ugotovili, da je prišlo do izboljšav pri notranjih kontrolah, vendar smo ugotovili tudi nekaj pomankljivosti pri kontrolah, kar zadeva nepovratna sredstva pri nekaterih um, agencijah in kar zadeva lastna sredstva pri nekaterih drugih agencijah in potem določene pomankljivosti pri prenosu sredstev, vendar samo v nekaterih primerjih eh, tudi povdarjamo, da je res eh, treba izboljšati proračunsko upravljanje. Razen tega smo povdarili. Eh, da je treba javno naročanje izvesti bolj očinkovito. 19 agencij eh, se je zmotilo tudi pri računanju plač eh, zaposlenih, ker niso upoštevali ustrezne uredbe, ki je bila takrat spremenjena, ampak to se postopoma spreminja. V eni agenciji eh, smo opozorili tudi na uporabo storitev računalništva v oblaku in da je tudi tu treba upoštevati to, kar je sprejela Evropska unija. To bo seveda v prihodnosti še bolj aktualno, ker se bodo agencije posluževale teh storitev. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so agencije tudi popravile eh, svoje delovanje v, na osnovi pripomb, ki smo jih podali v prejšnjih poročilih. Želim vas ob tej priložnosti opr, eh, op, eh, obvestiti o tem, da eh, trenutno poteka tudi revizija v agencijih, agencijah samih in da bo v let, prvi polovici tega leta. Ob, objavili tudi ustrezno poročilo o tem. Hvala za to zelo strnjeno poročilo. Uh,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 agenciji, ko govorimo o razrešnici za proračun leta 2014. Najprej bi se rad eh, zahvalil eh, poročevalcem in pa članom eh, tega odbora za odlično sodelovanje. Zlasti se zahvaljujem tudi za podporo sekretarjata tega odbora. Omrežje agencij je neuradno združevanje agencij in pa skupnih podjetij, zato da koordiniramo naša stališča in pa zato tudi, da delimo uh, naše strokovno znanje. Uh, 42 uh, članov imamo in tudi dve novostanovljeni organizacije sta prosili za pridružitev. Najprej bi vas, raz, bi, bi vas raz opozoril na najpomembnejši razvoj, ki ga najdete tudi v odgovorih eh, na vprašanja. Agencije sedaj sodelujejo med seboj, pa tudi z Evropsko komisijo in to intenzivno je kot kdajkoli prej. To je sprožil skupni pristop, to je res. Toda treba je bilo tudi izboljšati uspešnost v času, ko se niža proračun v Evropski uniji in pa tudi v samih agencijah. Finan, sistem finančnega upravljanja v agencijah je leta temeljil na ABAGO, eh, sedaj pa večina agencij tem eh, uvaja SISPER in to bo sedaj njihova platforma za človeške vire. To bo imelo veliko vpliv na harmonizacijo postopkov in to bo v veliki meri omogočilo eh, ši, eh, delitev storitev na področju zaposlovanja in pa upravljanja človeškovimi viri. Dolgoročni vpliv bo ta, da bodo, se bodo agencije bližje in tega ne moremo podcenjevati. To, da ne gre samo za administrativno stran, eh, eh, kjer želimo tesneje sodelovati. Na sestanku v oktobru je bila sprejeta sprejet nov um, načrt za strategijo v Dublinu. In Eh, delovne skupine so izdelale jasen načrt na sledičem področju. Deljene storitve in zmogljivosti, eh, ustvarjanje skupne vrednosti in pa komuniciranje na vzvan. Prve načrte bodo izvajani leta 2016 in sicer pod vodstvom OHIMA in to se bo začelo v marcu. Agencije sedaj delijo informacije in sicer se to dogaja na številnih ravneh. To velja za načrte za eh, javna naročila, eh, to velja tudi za gradbene projekte, potem to velja za urade, za eh, računovodske uradnike in pa za zmogljivost notranjega nadzora. Agencije sodelujejo med seboj. Naprimer, agencije na področju pravosodja in notranjih zadev imajo institucionalizirano sodelovanje. Isto sodelujeta naprimer OHIM in Europol, CDFOP in Eurofound. To je samo nekaj primerjav. Več podrobnosti in primerov boste našli v odgovorih agencij. Poglejte si stran 15 in 16. Žal pa je eh, tukaj ena stvar oziroma eno področje, kjer eh, je prišlo do negativnega razvoja, eh, namreč do dodatnih stroškov v višini 550 tisoč evrov dolgoplačevalskega denarja. In sicer gre tukaj za to, da smo prej združevali storitve agencij, sedaj pa ne več. sedaj, uh, uh, prej je bilo tako, da uh, smo imeli storitve zunanega nadzora, uh, z, torej zunanih izvajalcev, sedaj pa je to preneseno na agencije. Stroški se bodo še višali v naslednjih mesecih. Seveda to ne more biti uh, uh, cilj in seveda na ta način nismo okrepili učinkovitosti. Zato bi predlagali, da se to oceni eh, in eh, da vidimo, kakšne vplive bo to imelo na vire eh, računskega sodišča. In ta položaj je treba spremeniti oziroma popraviti. Ko govorimo o računskem sodišču, pred eh, nekaj minutami smo slišali poročilo eh, gospoda Luisa Galeja in eh, ne morem povdariti dovolj, kako agencije celijo delo sodišča in pa kako zelo cenimo njihove revizijske time. Smo pa zelo zadovoljni, kajti število komentarjev sa strani sodišča je upadlo iz 123 eh, iz leta 2012 na 97 leta 2013 in sedaj znaša število komentarjev 79 za leto 2014. Moram pa priznati, da je ta upadlo po upad 40 odstotkov povzročil to, da smo zelo zadovoljni, da smo zelo ponosni na to, kako so agencije dozorele in zadovoljni smo, da sedaj uživamo eh, sadove eh, dobrega sodelovanja in pa deljenja znanja. In mi, po našem mnenju je to eden najpomembnejših dejavnikov, eh, ki so prispevali k temu znatnemu upadu. Dovolite, da si pogledamo še teh 79 komentarjev, ki smo jih prejeli. 44 eh, komentarjev sodišča se nanaša na prenose. Sodišče pravi in priznava, kot je dajal eh, predstavnik eh, sodišča pred nekaj minutami, Eh, predstavljajo eh, dogodke, ki so zunaj nadzora agencije. Naprimer, gre tukaj za eh, deklaracije ali pa račune, ki niso bili prejeti ob koncu leta in se upravičujejo za večletno naravo operacij, postopkov naročanja ali projektov moj eh, predhodnik je to eh, označil kot sistemski problem. In predsednik eh, tega odbora skupaj z sodelovanjem omrežja je 17. novembra v lanskem letu organiziral delavnico na to temo. Udeležili so se te konference tudi člani odbora KONT, nizozemsko predsedstvo, komisija in pa Računsko sodišče. Sodišče je danes znova posebno jasno povedalo, da bo še naprej odločno poročalo o primerih, kjer so prenosi problematični. Sodišče pa je povdarilo tudi to, da eh, ti prenosi, o katerih se poroča, v večini primerov ne predstavljajo šibkost samo na sebi treba je bolje razlikovati med eh, problematičnimi nenačrtovanimi prenosi in pa neproblematičnimi dobro načrtovanimi eh, prenosi, ki, so, eh, ki se jih da obrazložiti in to bi morali sprejeti vsi deležniki tudi v postopku razrežnice. Danes sem vam na razpolago za odgovore in eh, sem zato, da se lahko eh, pogovorimo o vseh pripombah eh, računskega sodišča, o splošnih in o specifičnih. Moje poročilo o razvoju dejavnosti omrežja prihaja k koncu. Ehm, na ta način, da bi rad omenil še izvajanje načrta. Iz poročila izhaja, da znašna stopna izvajanja 96 eh, odstotkov, oziroma tako je bilo v poročilu iz februarja, danes pa stopna izvajanja znaša 99 odstotkov. Preostali en odstotek se nanaša zlasti na sporazume o sedežu za državami članicami. Lahko vam povem, da smo dosegli sporazum o sporazumu o sedežu novembra 2015, eh, to velja za Eurofound ampak tudi na tem področju to ni toliko odvisno od dobre volje agencij. Um, In vendarle se stvari razvijajo v dobri smeri. To velja zlasti za dve področji, ki sta zelo pri srcu Evropskemu parlamentu. Vse agencije razen štirih so sprejele uh, politiko proti goljufijam in štiri preostale agencije bodo sprejele to vrstno politiko tekom leta 2016. Isto velja za politiko konflikta interesov. Vse agencije so sedaj sprejele politiko na tem področju. Dovolite pa, da v tem kontekstu povdarim en pozor. In isto velja, naprimer, to velja isto kot za eh, ureditve eh, zonanega eh, nadzora. Um, v skupnem pristopu uh, je najti zahtevo o poenostavitvah na podlagi pregledanih ured o uh, eh, finanč, eh, poenostavitve uh, oziroma kar izhaja iz pregledane finančne uredbe in pa uredbe o osebju. Ampak do teh poenostavitev še ni prišlo. Mislim, da je treba uh, nujno upoštevati strokovno znanje agencij pri nadaljem delu. Rad bi se presrčno zahvalil vsem vam za vašo podporo, za vaš uh, interes za agencije. Prejeli smo uh, številna vprašanja. Uh, In uh, leta 2011 smo prejeli pet vprašanj, uh, sedaj pa smo prejeli 113 splošnih in specifičnih vprašanj, na katera smo se potrudili odgovoriti. Dokument znaša 500 strani. Ta dokument ste prejeli. Uh, in upamo, da boste v tem dokumentu eh, našli celovit upogled v raznolik svet Agencije Evropske unije in da bo vsebina tega dokumenta koristna za delo v vašem odboru. Danes pa smo tu zato, da odgovarjamo na vaše vprašanja. In še naprej vam bomo na razpolago tudi po zaključku te predstavitve. Hvala lepa. Äh, Hvala lepa za ta pregled lepo bi bilo, če bi lahko ta govor poslali tudi vsem članom eh, tega odbora. Sedaj pa je na vrsti Derek Von. Izvolite. Thank you, chair. Can I start off? Hvala lepa. Najprej bi se rad eh, zahvalil eh, računskemu sodišču za njihovo poročilo in za njihovo predstavitev danes. In seveda se zahvaljujem tudi direktorju Eurofanda, da je spregovoril v imenu agenciji. In zahvaljujem se agencijam za odgovore na naše številna vprašanja. Na začetku svojega prispevka bi se rad zahvalil agencijam za pomembno ulogo, ki jo igrajo v izvajanju politike Evropske unije in pa hvala za njihov pozitivni eh, vpliv na življenje evropskih državljanov. Včasih tega ne podaremo dovolj, zlasti v našem odboru, kajti eh, bolj se osredotočamo na razrešnice in zato eh, včasih pozabimo na to, da agencije zagotavljajo zelo pomembne storitve in zato sem želel to povedati na samem začetku. Nimamo kvalificiranega mnenja za vse agencije. Novica za agencije. Sodišče je tudi samo povedalo, da je bilo letos manj problemov za agencijami, kar se tiče razrešnic v primerjavi s preteklimi leti in to so pozitivne in dobre novice. Žal pa sta tu dve agenciji, eh, kjer, na katerih je povdarek EULISA eh, e in EIT eh, sta dobili nek povdarek. To ni kvalificirano mnenje, ampak to je označeno v odboru, v um, uh, dokumentu um, um, uh, računskega sodišča. Toda še vedno tukaj ne gre za uh, mnenje. Ko smo poslali vprašanja agencijam, smo te dve agenciji prosili, naj navedeta razloge, In ko dobimo prispevke posamečni, ko smo dobili potem eh, prispevke agencij, eh, sta te dve agenciji potem podali obrazložitev. Pri EIT gre za keks in EIT lahko pojasni zadevo in odgovori na vprašanja. Kar pa se tiče EU lese, gre za vredno, vrednost eh, premoženja iz leta 2013 in prepričan sem, da ko bomo dobili prispevek EU lise, bo ta agencija to točko lahko obrazložila. Kar pa se tiče splošnih vprašanj, torej vse agencije imajo iste zadeve, kar se tiče razrešnice. In ena skupna zadeva in skupni element so prenosi. In kot je bilo povedano že prej, um, naš odbor je organiziral pred nekaj meseci delavnico na to temo. Uh, niso bili prisotni številni člani eh, tega odbora, ampak eh, to je bila zelo korisna uh, eh, konferenca in lahko smo razlikovali med načrtovanimi in nenačrtovanimi prenosi. In to je nekaj, na kar bi se morali osredotočati v prihodnosti. Računsko sodišče bi se lahko osredotočalo na to. Torej, če imamo nenačrtovane prenose, bi se eh, sodišče lahko bolj osredotočalo na to. Ko pa gre za eh, načrtovane prenose, bi bil lahko povdarek na nje manjši. In lahko bi eh, sodišče reklo, naprimer, da je do prenosa prišlo, ampak da so bili načrtovani, kajti to je za nas pomembna stvar. Prišlo je do 5-stotnega znižanja osebja. Ja? to je veljajo za vse agencije. Ko smo si najprej pogledali številke, je bilo videti, da je prihaja do razhoda, razhajanja med eh, nižanjem osebja eh, v podatkih, ki so jih eh, podale agencije in pa med podatki, ki jih je podala Evropska komisija. Teda sedaj smo ugotovili, da so agencije in komisije uporabljali različna izhodišča, ko so izračunali upad osebja.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 Torej, to je nekaj, kar se nanaša na agencije in o tem smo se že pogovarjali z Evropsko komisijo v preteklosti. Potem je tukaj še nekaj vprašanj v zveri z sporazumi o sedežu. Pogledal sem, obiskal sem že nekaj agencij v preteklosti in druge bom obiskal v naslednjih mesecih nekatere agencije še vedno, še, še vedno nimajo sporazuma o sedežu sa svojo državo gostiteljico in to sproža probleme. In v tem poročilu o razrešnici bomo povdarili tiste agencije in kjer bo potrebno, bomo morali spodbujati države članice naj sprejmejo te sporazume o sedežu za upletenimi agencijami. Potem je tu še eno splošno vprašanje in sicer ravnotežje spola, zlasti pri um, imenovanju um, uh, menedžerjev oziroma visokih uradnikov, to bomo poudarili. Potem je tu še splošno vprašanje. Namreč agencije eh, naj bi uporabljale uh, uh, revizorje iz zasebnega sektorja in nekatere agencije pravijo, da je, problem, uh, da je to problem. In potem je še eno vprašanje deljenih storitev. Nekatere agencije imajo skupne storitve in to je dobro. To je nekaj, kar moramo še naprej spodbujati. Imel bi nekaj horizontalnih vprašanj in predsedojoča, če dovolite, bi se kasneje vrnil k vprašanjem za posamične agencije. Glavno horizontalno vprašanje glede splošnih vprašanj je eh, nižanje osebja. Kakšen vpliv ima to? In pa me zanimajo tudi prerasporeditve. Vem, da se tem agencije niso zadovoljne. Uh, ali obstajajo načrti za prihodnost, da bi imeli več deljenih storitev. Po mojem mnenju ima to smisel in mislim, da bi morali zagotavljati združene storitve. Zanima pa me, ali obstajajo načrti, da bi to še okropili v prihodnosti. Potem je to še eno vprašanje. Uspešnost. Ta odbor se je zelo eh, osredotočal na to, da ne bi govorili samo o številkah in da bi govorili o nemirjenem uspehu. Torej, zanima me, kako bodo agencije merile svoj uspeh, ne da bi se osredotočile samo na številke. Potem bi rad postavil še vprašanje eh, v zvezi s problemom zunanjih revizorjev, ali je to resen problem, ali ima to više stroške, ali to stane več, kot pa če uporabljate eh, notranje revizorje. To je zelo pomembno vprašanje potrebujemo tudi eh, žuriranje eh, glede eh, teh sporazumov o sedežih z državami gostiteljicami. In potem še eno vprašanje, ki se nanaša na komunikacijo. To so omenjeni kolegi že v preteklosti. Že na začetku sem dejal, da opravljajo določene agencije odlično delo in zagotavljajo zelo pomembne storitve za državljane, ampak tega ljudje ne poznajo. Zato je pomembno, da vse agencije sestavijo komunikacijsko strategijo. Tega agencije eh, v veliki večini primerov ne počno, ampak to bi bilo zelo pomembno. Agencije bi morale imeti komunikacijsko strategijo, ki ni samo na papirju. To bi morala biti takšna strategija, ki pokaže državljanom, eh, kaj zagotavljajo agencije Evropske unije v smislu storitev. Imel bi morda še nekaj vprašanj za posamične agencije, ampak ta hip bom zaključil tukaj. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Abi, ali bi uh, uh, radi spregovorili v imenu agencij v omrežju? Hvala lepa uh, za vse komentarje omenil bom šest stvari, kar se tiče nižanja števila osebja. Eh, podali smo vam informacije v zvezi s tem in res je, prihaja tudi do razhajanja v številkah, eh, eh, ampak to je že pojasneno. Sprašvali pa ste po vplivu. Lahko zapišemo v dokument, da deset, deset odstotno znižanje nima vpliva na na izvajanje mandata agencije. To, da dokler mandat in pa program nista prilagojena manj prioritetam in manj, manj virom, eh, bo to slabo. Torej, navedli smo nekaj primerov. Večina agencije je doseglo eh, pet uh, odstotno znižanje, nekateri tudi šest odstotno letos. To je v redu. Če pa se bo ta odstotek še višal, bomo morali imeti negativne prioritete. V nekaterih primerjih to pomeni, da če se uh, pričakovanja državljanov ne bodo spremenila, uh, če se ne bomo prilagodili, potem ne bomo mogli na isti ravni zagotavljati storitev. Seveda trdo delamo na tem, da bi dosegli večjo učinkovitost, večjo uspešnost. In na to ste se navezali tudi vi. Sprejeli smo strategijo za agencije in to je naša prva prioriteta, ki smo jo omenili e, v zvezi s tem. Uvedli smo tudi delovno skupino v zvezi s tem. Veliko delamo in smo v sodelovanju z Evropsko komisijo in v poročilu boste našli tudi številne primere za to. Toda radi bi razmislili še o drugih opcijah, o alternativah. In na sestanku februarja bodo agencije prejele prve povratne informacije se strani delovne skupine, ki dela na tem. In direktori agencij se bodo odločili o nadaljem ukrepanju. Potem, kar se tiče uspešnosti to je zelo dobro eh, področje, ponavadi zelo dobro urejeno v agencijah, imamo eh, sisteme spremljanja, indikatorjev in sistematično podajamo informacije o naših eh, poročilih o letnem delu. In uh, ukvarjamo se tudi z vplivom, uh, ki ga zagotavljajo agencije sodelujemo za Evropsko komisijo, ponudili smo naše strokovno eh, znanje, eh, ko gre za upravljanje na podlagu uspešnosti. Torej, eh, količina dela se je spremenila, torej agencije morajo zagotavljati več dela. In tukaj je vpliv mnogo širši. Potem, kar se tiče zonanjih revizorjev, Iz, materi iz materialnega vidika to ni tako relevantno, ampak gotovo je to primer eh, za nekaj, kar je prej delovalo bolje. In to gre sedaj v nasprotni smeri z učinkovitostjo oziroma z uspešnostjo, ki smo si jo eh, zastavili. Eh, tukaj gre sedaj za 500 eh, tisoč evrov. Eh, računsko sodišče ima tukaj nekaj prihrankov, ampak kolikor mi vemo, to ne bo povsem pokrilo dodatnih stroškov in če ne bomo dosegli. In vsekakor bomo morali dosegati višjo uspešnost. Potem so tukaj sporazumi o sedežih. O tem sem že poročal. Vem, da eh, se moji kolegi zelo prizadevajo, to pa je odvisno od obih strani. Eh, politične razprave zadevajo države članice in pa vlade in te morajo potem formalizirati sporazume o sedežu ampak eh, kolegi vam lahko navedo specifične eh, razloge, zakaj je v posamični državi tako in tako. Vsi imamo strategijo, komunikacijsko strategijo. To, da zavedati se morate, da je Evropska unija zelo velika. Nas pa je 42 agencij imamo agencije, kjer eh, je bilo prej 16 zaposlenih in število se je potem upadlo za 10 odstotkov in eh, lahko se predstavljate, da nimamo eh, razvite močne komunikacije, ki bi zadevala vse države članice, da bi to prevedli v vse jezike. Tudi vse agencije imajo komunikacijsko strategijo in tretja prioriteta je skupna komunikacija, ki jo lahko zagotavljamo kot omrežje, to da tudi to ima svoje meje. In to je povezano tudi z viri, ki so na razpolago in pa seveda sa stroški eh, komunikacije. Mislim, da sem se odzval na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Ich denke, es wäre... Hvala lepa. Mislim, da bi bilo smiselno, če bi EU-LISA in EIT še enkrat dobili besedo in če bi lahko spregovorili o problemih iz preteklega leta. Pros, prosili bi direktorja EIT, da nam razloži, kako se bodo sedaj odzvali na zadeve. In uh, želim slišati, kaj načrtujejo, da bomo videli, da se stvari izboljšujajo. Izvolje, izvolite. Dobro jutro in hvala, da ste mi dali v imenu EIT priložnost, da odgovorim in se odzovem na poročilo računskega sodišča ter odgovorim tudi na nekatera glavna vprašanja, ki ste nam jih eh, zastavili, da spregovorimo o napredku. EIT je letos sprejel eh, mnenje eh, brez pridržka, ki podarjuje pozitiven trend v zvezi s proračunom. Eh, odpravili smo težave iz preteklosti, to je izpostavil Evropski parlament, pa tudi računsko sodišče. V zadnjih mesecih lani smo eh, upoštevali večino priporočil eh, in odpravili večino vrzeli iz revizije. Šli smo celo dlje, upoštevali smo notranjega revizorja, notranjega revizorja komisije. Mislim, da smo naredili veliko domače naloge in eh, naredili smo veliko tega, kar je bilo potrebno. Še vedno najdemo nekatere elemente z poročila iz leta 2014, gre za komplementarno financiranje za naše skupnosti znanja in inovacij. Gre za finančna sredstva, ki uh, dopolnjujejo sredstva, ki jih dobijo te skupnosti strani EIT. Gre predvsem za vprašanje časovnice. Eh, certifikati, eh, revizijski certifikati, ki potrjujejo to komplementarno eh, financiranje, so k nam prišli šele po koncu revizije in to zaradi takšnega cikla izdajanja teh certifikatov. Zato prej nismo mogli potrditi da se je zgornje omejitve, zgornje meje spoštovalo. EIT lahko zagotovi največ 25 odstotkov finančnih sredstev, ostala sredstva pa je treba najti pri drugih virih eh, v obdobju 2010-2014. Sedaj te številke imamo, te podatke imamo, dobili smo jih in jih dali na voljo revizorju. Za, podnebni, za podnebno skupno 60 odstotkov eh, financiranja prihaja iz EIT, za energijo 19, eh, za, tretji, za tretjo skupnost pa 21. Eh, prva štirka je bila 16, ne 60, eh, Tormacev upravičuje. Vse, vse številke so torej pod 25 odstotki. Obenem smo izvedli revizijo komplementarnega financiranja skupnosti znanja in inovacij in predlagali nekatere izboljšave v zvezi s tem gre tudi za način ocenjevanja eh, komplementarnega financiranja v EIT. Zato smo prilagodili naša priporočila in po našem mnenju smo sedaj to problematiko razrešili. Ved, seveda bomo še vedno sledili razvoju dogodkov, sledili priporočilom, ampak kot sem dejal, kar se tiče 25 odstotne eh, meje, je šlo predvsem za časovnico in ta problem smo sedaj rešili. Če obstajajo še kakšne specifične, specifične točke v zvezi z EIT, bom z veseljem odgovoril na nadaljne vprašanja. Hvala. E hvala lepa. Sedaj pa EU Liza. Uh, prosila bi direktorja Garhofa za nekaj pripomb. Uh, hvala, gospa predsednica, in hvala, da ste nam dali priložnost, da se dotaknemo specifičnih komentarjev v zvezi z EU LISO kakor je to pojasnil poročevalec. Kar se tiče eh, izkazov za leto 2014, moram povedati, da gre za ponovitev istih komentarjev iz eh, poročila o izkazi za leto 2013. Ta komentar bo verjetno omaknen za naslednjo obdobje za izkaze za leto 2015 zaradi zmanjšanja vrednosti premoženja. Tekom eh, prenosa eh, teh sredstev v letu 2013 eh, so bila ta sredstva v višini 6,6 eh, milijona, v letu 2014 pa se je z amortizacijo to zmanjšalo na 2,1 milijona in verjetno bo ta vrednost še padla na ni cela 2 milijona konec leta 2015. Gre za prenos sredstev ki ga je izvedla Evropska komisija in ta sredstva prenesla agencijam, ko so se uh, odločili za neodvisnost na koncu leta 2013. Šlo je za uh, informacijske sisteme, za katere je odgovorna uh, agencija. Večinoma gre za uh, otipljiva sredstva, za opremo. Vrednost sistemov uh, programske opreme pa ne, ni bila prenešena. Dokler skupna vrednost eh, prenesenih sredstev v strani komisije odraža eh, trenutno stanje, je vse v redu in to je bilo narejeno v skladu z notranjimi revizijskimi pravili, ki so takrat veljala za eh, Evropsko komisijo, kar pomeni, da agencija ni bila v položaju, da bi to spremenila oziroma popravila številke. V skladu s priporočili revizorjev pa je agencija vzpostavila zelo natančno politiko za upravljanje s premoženjem, ki jasno razlikuje med eh, otepljivimi in neotepljivimi sredstvi. Obenem sledi vrednosti teh eh, sredstev v agenciji, kar je jasno razvidno v eh, izkazih za leto 2014 in 2015. Mislim, da je agencija z tega vidika naredila vse, kar je uh, morala, zato da bi odpravila te pomankljivosti, sem pa pripravljen uh, ponuditi dodatne odgovore, če je to potrebno. Hvala lepa. Uh, Poročevalec uh, ima nadaljno vprašanje za komisijo. Ja, yeah, Hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste prosili obe agenciji za pojasnila v zvezi s tema točkama, ki smo ju izpostavili. EIT in EULISO ne bom pozval k nadaljnim eh, odgovorom, imam pa druga vprašanja za druge uh, agencije, če dovolite. Najprej vprašanje uh, za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice. Včeraj smo se uh, o tem pogovarjali in uh, Eno od vprašanj, ki jih je spostavilo sodišče, je to, da agencija ni sledila določenim kadrovskim predpisom. Eh, šlo eh, je za prošnjo agenciji, da eh, ponudi dodatna sredstva nekaterim zaposlenim, da popravi to težavo in zanima me, kaj so naredili v zvezi s tem. Na to Evropski azilni podporni urad leta 2012 je v poročilu sodišče izpostavilo eh, postopke zaposlovanja, v poročilu za leto 2014 še vedno pravijo, da obstajajo določene eh, težave v zvezi s tem. Morda bi lahko tako Evropski azilni podporni urad povedal, kaj so naredili, da bi odpravili te pomankljivosti. Eno vprašanje še za Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Sodišče poroča, da je Eh, število pristojbin, ki eh, jih morajo plačati, eh, naprimer bonitetne agencije in druge podobne strukture, neustrezno, morda bi lahko torej komentirali to točko sodišča. Na to Evropska agencija za okolje sodišče pravi, da je agencija prilagodila organizacijsko strukturo, kar pomeni, da eh, je morala določene ljudi odpustiti. Morda bi lahko več podatkov dobili o tem in eh, upam, da boste lahko povedali, kako je to vplivalo na storitve, ki jih nudite. Frontex. Rad bi več izvedel o eh, sporozumu o sedežu. Pred nekaj meseci sem Frontex obiskal in vem, da imajo težavo pri eh, dogovarjanju o sedežu s polskimi oblastmi? Prosim za odgovor. Torej. In še zadnje vprašanje za Eurofond. To vprašanje sem prihranil uh, za na konec. Verjetno bo odgovor pozitiven. Sodišče pravi, da imate pozitivne izkušnje, kar se tiče uh, Eh, zmanjševanja načrtovanih prenosov. Morda bi bilo dobro za druge agencije, seveda pa tudi za poslance in poslanke v tem odboru, da bi eh, z nami delili te eh, dobre izkušnje, dobre prakse. Povejte nam, prosim, kako ste uspeli zmanjšati te prenose. Hvala. Toliko z moje strani, gospa predsednica. Iz generalnega direktorata proračun ni nikogar tukaj, tukaj, ampak kdo bo pogumen, komu lahko dam besedo? Sicer mora pač vsak od omenjenih agencij prevzeti besedo po vrsti. Prosim, predstavite se. Uh, thank you, Ms. Uh, Ms. Chairman. My name is Rein van der Zee. Najlepša hvala, sem Rein Horderi, predstavljam interno revizijsko službo. Uh, glede tega vprašanja, specifičnega vprašanja ne morem odgovoriti. Je pa bila ta seja organizirana zato, da bi zastavljali vprašanja agencijam in zato eh, kolegov iz eh, Generalne direkcije za proračun tukaj ni, da bi odgovarjali na vprašanja. Also Sie es wollen schon mal nicht mal, der Herr neben Ihnen, ich meine. Kaj pa uh, gospod uh, poleg vas? Slišali smo vprašanja za Evropsko komisijo in sedaj vas sprašujem, kdo od predstavnikov Evropske komisije bi sedaj odgovoril? Kdo želi odgovoriti na vprašanje? Ali kdo lahko odgovori na vprašanje? Je transmetrai les questions, ki ont été vprašanja, ki eh, ste jih zastavili, bom predal kolegom in dobili boste pisne odgovore. Danes, nažalost, tukaj ni gospoda Manfreda Krafa, ni mojega vodja uh, enote. Eh, zato... Odlično, potem bomo to naredili pisno. Se upravičujem, gospod poročevalec. Uh,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 predstavil sem dol, pripravil sem dolg govor, ki ga lahko sedaj vržem stran. Rad pa bi spregovoril o nekaterih točkah, ki do sedaj niso bile omenjene. Rad bi se najprej zahvalil Evropskim agencijam za napredek, ki je bil dosežen. Eh, na zadnjem sestanku sem bil zelo kritičen in še vedno sem zelo kritičen do določenih agencij. Leta 2016 je bil proračun zvišan za nekatere agencije in pri nekaterih agencijah je bilo to povečanje zelo znatno in zato si želimo videti eh, rezultate. Potem eh, komunikacijska strategija. Eh, tukaj se agencije niso dobro odrezale. Po drugi strani pa vidimo, da so nekatere agencije izboljšale Eh, komunikacijo. Naprimer, Praška agencija je okrepila komunikacijo eh, v odnosu do državljanov in to eh, lahko ugotovimo tudi v drugih agencijah. V preteklem letu sem obiskal večino agencij in sedaj sem že pri drugem krogu obiskal. In konkretne agencije. Uh, oziroma agencijam sem postavil konkretna vprašanja, ampak konkretnih odgovorov še nisem prejel. Razlog je verjetno ta, da je večina agencij prisotnih eh, na tem sestanku. Sedaj bi imel vprašanje za agencijo za temeljne pravice. Večkrat sem lahko obiskal to agencijo. In presenečen sem, presenečen sem bil, da poročevalka Monika Makovej je podala negativen komentar. Ko sem si to prebral, sem vedel, da so med tem določene stvari že začeli izvajati. Vesel sem, da je Agencija za temeljne pravice nekatere stvari že pojasnila v svojih odgovorih. Jaz osebno se moram vedno nasmihniti, ko si pogledam življenjepis ljudi iz agencij, ko uh, to vidim na spletnih stranih agencij. Po mojem mnenju bi morali zato um, eh, najeti uh, posebnega uradnika. Sedaj pa imam še nekaj vprašanj v angliščini, zato da se ne bo kaj izgubilo v tolmačenju. Zakaj je računsko sodišče izpostavilo eh, vsebinske težave pri poročilu OIT. Isto velja za EULISO. In še eno vprašanje. Kaj bo naredile agencije za to, da bi povečale preglednost in za to, da bi se izognili na vzkrižem interesov? Še eno vprašanje za EULISO imam splošno vprašanje. Že uh, drugo leto prosim za vaš eh, kadrovski načrt za 2010-2015. Pogovarjal sem se s kolegi iz eh, komisije in ne vem, kakšni so vaši načrti za prihodnost. Še eno vprašanje. Zakaj ni bilo zanesljivih celovitih informacij v zvezi z. Eh, skupnimi stroški razvoja šengenskega informacijskega sistema. Na to VIS, vizumski informacijski eh, sistem in pa Eurodac, o tem je prav tako poročalo eh, računsko sodišče. In še eno vprašanje, kaj bodo agencije naredile za to, da povečajo preglednost in da se izognejo na skrižju interesov. Hvala. Jawohl, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Network an und machen dann die. Začnimo za omrežjem, potem pa bo do vse agencije dobile besedo. I think that there were no general or horizontal questions, they were all splošna horizontalna vprašanja, nismo, eh, nobenega nismo prejeli, vsa vprašanja so bila specifična, besedo lahko predam eh, drugim kolegom ali pa sam odgovorim. Glede načrtovanih prenosov za Eurofund, kot vodja Eurofunda lahko eh, rečemo, da so to načrti, o katerih poročamo na začetku leta. Takšen je pač načrt kako bomo porabljali denar in v določenih primerjih eh, vemo, da bo eh, prišlo do prenosov, ki so pregledno nadzorovani. Računsko sodišče lahko tako nadzira razvoj dogodkov in na koncu vidi, kaj se je zgodilo. Interno gledano imamo seveda eh, normalne napovedi tekom leta, opazujemo, kako se delovni program izvaja in če ga je treba prilagoditi. in eh, na ta način lahko izboljšamo našo delo, kar je vedno potrebno vsako leto. Nismo pa seveda edini, ki to počnemo, nismo edini, ki eh, imamo takšne prakse. To velja za številne druge agencije in mislim, da je eh, pomembno predvsem to, da računsko sodišče jasno razlikuje med problematičnimi prenosi in neproblematičnimi prenosi. Mislim, da je to njihovo glavno sporočilo. Ja, vielen Dank. Ich habe noch drei weitere. Hvala. In še tri agencije, prosim, da na kratko odgovorijo, eh, ker ti drugače je ta razprava težavna. EU Liza je na vrsti naslednja. Thank you, chair. Hvala, gospod predsednica. Glede, glede kadrovskega načrta lahko povem takole. Agencija ima dolgoročno eh, strategijo, ki jo je upravni odbor sprejel leta 2014, na voljo je na naši spletni strani. Smo v procesu finalizacije večletnega eh, delovnega načrta, ki bo vredno sprejet marca. Poleg tega pa agencija zelo pregledno eh, predstavlja in eh, daje v pogled v letne delovne programe in zato je jasno, kakšni so načrti agencije za prihodnost. Glede splošnih eh, stroškov, skupnih stroškov sistemov, eh, eh, ki naj ne bi bili jasno odraženi. Agencija ne more odgovoriti na to, upravne, na, na to vprašanje, zato ker so te sisteme razvili v Evropski komisiji. In kot sem že omenil v odgovor, ki sem ga dal poročevalcu, računovodska pravila, ki jih je takrat spoštovala Evropska komisija, komisija niso zahtevala, da se ti stroški eh, zapišejo kot eh, sredstva, kot premoženje, ampak kot stroški, kot izdatki. Natačne informacije o tem lahko ponudi Evropska komisija. Glede preglednosti pa takole. Agencija je naredila veliko napredka v primerjavi z zadnjim eh, postopkom izdajanja razrešnice. Na spletni strani agencije sedaj najdete natačne informacije o e, boju proti navskrižju interesa, o e, izvršnem direktorju, o predsedujočem in o članih. Sprejeli smo tudi ustrezno strategijo za boj proti korupciji, ki vključuje akcijski načrt za izvajanje te strategije. Imamo tudi organizacijski načrt, ki je bil omenjen e, kot nekaj, kar ni eh, na voljo na spletni strani, no ta je bil dan na voljo in mislim, da smo naredili eh, veliko, kar se tiče preglednosti, lahko pa odgovorim na dano vprašanje, če je to potrebno. Hvala. In zdaj za eh, Agencijo za človekove pravice, gospod Manolopoulos. Hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste nam dali priložnost, da eh, odgovorimo na nekatere vaše pomisleke še posebej kar se tiče izvajanja eh, kadrovskih predpisov Evropske unije. Kot je dejal gospod Galea, imamo 19 eh, agencij, ki so se soočale s tem sistemskim eh, problemom, kar se tiče izvajanja novih kadrovskih predpisov od leta 2014 naprej. Računsko sodišče že opaža, Eh, da smo težave rešili, šlo je za približno 45 tisoč evrov v eh, času desetih let eh, in ta denar je bil sedaj poplačen. Še nekaj bi rad povedal, kar se tiče prenosov. To je bilo veliko breme v prejšnjih letih. Mislim, da je bila organizacija delavnice zelo dobra in tudi prožnost računskega sodišča je nekaj, kar je treba izpostaviti. Eh, ta nam daje namreč ustrezen manevrski prostor, da lahko delujemo v večletnih eh, projektih. Hvala. E pa še enkrat, ETI, prosim. Najlepša hvala. Na kratko se bom odzval na tri vprašanja, ki ste jih zastavili EIT o eh, povdarku materialnosti, o navskrižju interesov in o eh, povečani preglednosti in boljši komunikaciji eh, z državljani. Kar se tiče materialnosti, sem dejal, da je šlo predvsem za časovnico. Na to smo lahko računskemu sodišču eh, pozneje uh, Eh, posredovali podatke o tem, da so skupnosti znanja in inovacij spoštovale 25 odstotno zgornjo mejo eh, finančnih sredstev, ki jih lahko dobijo z naslova EIT. E Kar se tiče eh, naše politike, imamo skupnosti znanja in inovacij same, ki so uvedle nove principe, nova načela upravljanja. Pripravljamo kodeks dobrega upravljanja in tam najdemo podatke o tem, kako na vzkrižju interesov rešujejo te skupnosti znanja in inovacij. In z eh, tega vidika smo že veliko naredili. Na to imamo eh, upravni odbor EIT, eh, uvedli smo nov kodeks dobrega upravljanja junija lani, imamo izjave, deklaracije, imamo tudi poročanje o teh izjavah kar pokriva skupnosti znanja in inovacij, pa tudi eh, eh, ocene poslovnih načrtov in eh, financiranje ter delovanje skupnosti znanja in inovacij. Na to še ena stvar v zvezi z navskriži interesov, ki velja za zaposlene v EIT. Imamo jasno politiko tudi za te in mislim, da smo v zadnjem letu naredili veliko za to, da bi okrepili naše dejavnosti in nadzor na tem področju. Na to še vprašanje preglednosti malce širše in a, način komunikacije z državljani. Tako kot e, EULISA smo tudi mi okrepili vsebino na spletnih straneh. Okrepili smo naprimer izjave o navskrižju interesov, a, odločitve upravnega odbora, ključne dokumente, kot je naprimer naš a, letni delovni program. A, pogosteje uporabljamo socialne medije, kar je dober način, da dosežemo eh, več ljudi, več državljanov. Marsikaj smo naredili na tem področju. In eh, dobivamo tudi več odgovorov, več ljudi sledi eh, delovanju EIT, obiskujejo naše spletne strani, sledijo nam na socialnih medijih. Izboljšali smo tudi komunikacijo v državah članicah, imamo kolokacijske eh, centre, imamo tako imenovana inovacijska vozlišča v državah članicah in eh, te centre spodbujamo, da neposredno komunicirajo o vseh dejavnostih z državljani. Na strani EIT imamo uh, letne dogodke, kjer predstavimo rezultate našega dela eh, ključnim skupinam deležnikov. Tam je tudi veliko predstavnikov eh, medijev. Obiskujemo tudi države članice, naprimer pred nekaj meseci smo obiskali Slovaško, zato da bi eh, ljudi ozaveščali in da bi pozvali k večjemu sodelovanju z ET. Veliko se dogaja na tem področju in upam, da sem s tem odgovoril na vaše tri vprašanja. Hvala. Hvala kolegica Ajala Sender je na vrsti naslednja. Yes, presidenta. Najlepša hvala. Želela bi več izvedeti eh, strani računskega sodišča. Najbolj eh, me skrbi eh, izvajanje finančne uredbe. Zdi se, da je 150 tisoč eh, evrov bilo eh, nad zgornjo mejo za zaposlene, a je prišlo do spremembe eh, finančne uredbe, ali bi zaradi tega lahko razložili to spremembo, kaj bomo naredili, da bi se izognili to vrstnim situacijam. Gospod Von je že eh, izpostavil, da je v preteklosti do tega prihajalo. Eh, ne vem pa, je treba počakati do eh, trenutka, ko bomo imeli novo finančno uredbo, zato da bi potem odpravili te pomankljivosti ali kako. No, zanima me tudi, če bi nam lahko dali več informacij o tem. Poskušamo ugotoviti, kako uokviriti vse te zadeve, kako eh, rešiti vprašanje večletnega finančnega okvira. Ta poročila so odraz resničnosti. Slišali smo, da 44 poročil eh, nima nekih eh, večjih težav, gre za eh, večletni, večletno naravo določenih projektov in ukrepov. Kako bi se lahko izognili, da takšnih prenosov eh, ne bo. Če je nek prenos težaven, v redu, to je treba izpostaviti, ampak če je to zgolj eh, vprašanje nekega večletnega projekta, potem se to ne bi smelo pojaviti eh, med izpostavljenimi težavami. Gre za naravo sami, samih projektov, samega ukrepanja. Kar pa se tiče zmanjšanja zaposlenih, pa bi rada zastavila vprašanje tudi komisiji, če dovolite. Agencije so eh, pojasnile, kako na njih vpliva to zmanjševanje eh, zaposlenih. Zanima me, kakšna je dodana vrednost tega dvojnega zmanjševanja zaposlenih. To je vprašanje za komisijo. Slišali smo tudi, da obstaja sodelovanje, eh, kar se tiče kršitev pravic intelektualne lasnine. To je zelo zanimivo in zanima me, Eh, če bi lahko predstavniki mreže kaj več povedali o, o tem, ali ta potreba po sodelovanju, po združevanju eh, njihovih sil omogoča tudi izboljšanje učinkovitosti, ali lahko pričakujemo eh, večjo učinkovitost, boljšo uporabo sredstev, večjo smotrnost uporabe sredstev. Bi lahko kaj povedali, naprimer, o tem? nekatere agencije in njihove, eh, njihovi sedeži še vedno niso priznati. Kaj bi naredili eh, lahko za to, da jih eh, države, ki jih gostijo, priznajo? Torej, vprašanje komisiji bo verjetno na to vprašanje pisno odgovorjeno, predstavniki agencij pa so tu in bodo odgovorili. The, uh, the, um... Če sem prav razumel, horizontalna vprašanja, potem bom kar začel pri zadnjem. Stroški nedogovora o sedežih. Če se ne motim, to velja zgolj za tri države članice, za Francijo, Nemčijo in Polsko. Imajo vlade eh, in eh, obstajajo načini komunikacije s temi vladami. smo ena od uh, najstarejših agencij v Evropski uniji in v praksi težav ni. Uh, eh, Erofant je nastavil leta 1975, eh, takrat je bil nek dogovor sklenjen, to je bilo dovolj, ampak sedaj bi ga bilo treba formalizirati. Pogovarjati bi se bilo treba o natančnih podatkih, ampak zaenkrat se še nič ni spremenilo. Enako bi lahko veljalo za agencije, ki so bile vzpostavljene pred kratkim, ampak eh, odgovor bom prepustil njim. Na to druga točka potreba po eh, sodelovanju, po eh, skupni uporabi storitev in virov, to že počnemo. Primerov za to je veliko. Seveda tega ne moremo zgoditi pri eh, vsaki zadevi in včasih eh, se lahko zgodi, da bomo na koncu manj učinkoviti. Tako da moramo biti pazljivi, na katerih področjih in v katerem okviru bomo sodelovali. Veliko omejitev obstaja zato, ker smo neodvisni organi. Ne moremo kar eh, uporabljati struktur drug, drugega, kar tako preprosto tega ne morete primerjati, naprimer, eh, skupno rabo virov in storitev v neki večji instituciji, kot je komisija ali pa parlament. Ali bi bili tako prijazni in bi nam eh, dali na razpolago pregled nad tem, katere agencije imajo sporazum o sedežu in katere ne? Ali bi bilo možno, da bi nam mreža agencij to zagotovila? Mislim, da sta to dve francoski agenciji, EASA v Nemčiji in eh, Frontex na Polskem. Die noch, die, noch, die, noch keine, die noch keine haben. Ali želi Frontex eh, kaj povedati v zvezi s tem, direktor Ledgeri? Bitte. Uh, izvolite. Vielen Dank für Hvala, gospa predsednica, za to povabilo. Eh, lahko odgovorim na to vprašanje in sicer bom odgovoril v angliščini. Kar se tiče dogovora o sedežu, se Frontex o tem pogaja zadnjih deset let. Pred enim letom, ko sem eh, prišel na ta položaj, januarja, sem začel nadaljevati s pogajanji. Imeli smo en sestanek maja leta 2015, to je bila dobra novica, ampak slaba novica je bila ta, da smo se še vedno pogovarjali o zapisnikih eh, te seje. Kot veste, so na to na polskem potekale volitve in vse skupaj je bilo zamrznjeno zaradi tega in eh, to lahko razumemo. Pred kratkim sem predlagal, da se Eh, srečamo z eh, državnim sekretarjem Šimanskim, ki je odgovoren za evropske zadeve. Sprejel je to prošnjo za eh, sestanek z mano in z delegacijo Frontexa. Srečali smo se prejšnji teden, srečal sem se torej z državnim sekretarjem Šimanskim. Zanimalo ga je, kakšne so težave, kakšno je trenutno stanje in kakšna so stališča uh, Eh, agencije, kakšne so potrebe eh, glede tega dogovora o sedežu. Sam sem dejal, da eh, vidim tri, štiri glavna področja, o katerih je treba govoriti. Prvič, šole. To je zelo pomembno, če Frontex, če bi, želi biti Frontex oziroma agencija za meje in obalno stražo v prihodnosti eh, želi biti atraktivna, eh, atraktivna agencija. Potrebujemo eh, šole, možnost šolanja in to je prvo področje, o katerem se moramo pogajati s polsko vlado. V zadnjih mesecih sem sprejel nekaj ukrepov za to, da bi rešil trenutno problematiko. Nismo bili popolnoma neaktivni. Uh, v stik smo stopili z nekaterimi tujimi eh, šolami na polskem. Pogovarjali smo se s francosko, eh, nemško, britansko in ameriško šolo. Nemška šola je dejala, da zaradi eh, pravnih razlogov ni mogoče dobiti akreditacije in podpirati Frontex, kar se tega tiče. Francoska šola je dejala, da je pravno to mogoče in da jih takšna politika, takšen ukrep Eh, zanima. Seveda pa bi bilo eh, v vsakem primeru dobro, da dobro sodelujemo s polsko vlado. Drugo področje, kjer potrebujemo dogovor o sedežu, je vprašanje imunitete. Protokol, ki je bil podpisan leta, leta 1965, v teoriji velja, ampak biti moramo pragmatični, ugotoviti moramo, eh, kako ta protokol, ki je bil podpisan pred 50 leti, eh, deluje sedaj oziroma kako bi bil izvajen v praksi na polskem. Skrbi me eh, kazenska imuniteta. Ne zgolj za izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja, ampak tudi za druge zaposlene je to pomembno in to je zame zelo pomembno vprašanje. Še eno področje je področje varnosti. Zaradi razmer v Evropski uniji, zaradi vedno večje vloge Frontexa, potrebujemo jasna pravila, ki eh, veljajo za varnost objektov. Sodelovanje s polsko policijo je zelo dobro. Imeli smo nekaj manjših incidentov, ki so dokazali, da je polska Eh, policija pripravljena zaščititi eh, naše objekte in to je tudi naredila, ampak dobro bi bilo, da bi imeli te elemente v eh, dogovoru v sedežu. In ne na zadnje, še nekaj, kar je v interesu evropskih davkoplačevalcev. Frontex nima nobene finančne podpore polske vlade. To pomeni, da moramo plačati za objekte, kjer imamo pisarne. To je trenutno stanje. Državni sekretar Šimanski je dejal, da sedaj čaka na moje pismo, na dokument, v katerem eh, bi predstavili eh, stališča Frontexa. On pa zbira eh, stališča različnih ministersov, ki so odgovorne za ta področja na polskem. V naslednjih tednih se bomo verjetno ponovno pogovarjali o tem. Hvala. Očitno gre za nalogo stoletja. Pričemer vaša naloga, eh, torej eh, reševanje begunskega vprašanja, je samo nekaj stranskega. Eh, še agencija, ki mogoče nima sporazuma o sedežu. ESMA, Sem izvršna direktorica ESME, naš sedež je v Parizu po petih eh, letih pogajanj lahko sedaj poročam, da smo 31. decembra podpisali sporazum s francosko vlado, sporazum na eh, delovni ravni, ki eh, mora sedaj iti skozi formalne postopke podpisa v parlamentu in tako naprej, ampak končno smo dosegli dogovor o sedežu. Mislim, da Eh, podobno velja za večino drugih agencij v Franciji. V zadnjem letu je bilo doseženega precej napredka. Sedaj, ko eh, že govorim, pa bi se dotaknila še vprašanje gospoda Vona o ESMI v zvezi s pristojbinami, ki jih eh, pobiramo približno 25 odstotkov našega proračuna eh, zberemo s temi pristojbinami, ki jih plačujejo eh, tiste agencije oziroma strukture, ki jih naziramo in to so bonitetne agencije in repozitoriji. Um, na podlagi ocen začetka leta zbiramo te pristojbine gle za ocene našega dela in izdatkov za to področje. Na to pa moramo na koncu eh, leta, eh, leta analizirati morebitno eh, razliko med oceno in dejanskimi izdatki. Leta 2014 smo vzpostavili projekt ustrezne analize stroškov, tako da sedaj lahko za leto 2015 učinkovito ocenimo, če so ocene iz začetka leta 2015 uh, eh, usklajene z deja, dejanskimi stroški in izdatki. Naše ocene so bile precej natančne, razlika je približno uh, eno ali pa dvo odstotna za uh, bonitetne agencije in za uh, repozitorije. Ta sistem je pokazal, torej, da so naše uh, ocene zelo dobre, s tem bomo nadaljevali uh, v naslednjih letih, vsako leto, ko bomo eh, pripravljali ocene. Hvala. Hvala lepa. Profesor Brunings z Agencije za okolje želi prav tako še nekaj povedati o zvezi s tem. Hvala, gospa predsednica. Želim odgovoriti na vprašanje v zvezi s sedežem. Želim povdariti, Eh, da če imaš eh, sporazum, še ne pomeni, da je stvar rešena. Več takih sporazumov o sedežu je, eh, ki so že stari desetletje ali dve, pa kljub temu ne delujejo tako, kot naj bi. In trenutno eh, imam tudi nek resen spor z danskimi organi, kar zadeva pravice našega osebja, v danskem sistemu, naprimer zdravstvenem sistemu, šolskem sistemu ali tudi, da kupiš uh, mobilc, ne da bi goljofal v tem sistemu. Torej, če imaš sporazum, to še ne pomeni, da je vse rešeno. Želim odgovoriti tudi na vprašanje gospoda Vona, kar zadeva zmanjšanje osebe in kako smo ravnali s tem. Mi formalno nismo uporabili instrumenta uh, presežkov za zmanjšanje osebja, temveč smo v večletnem, finan, v večletnem delovnem programu eh, oblikovali prednostne naloge in središčno delo, ki ga opravljamo. In to smo potem tudi primirjali s eh, projekcijami glede eh, zaposlenih za naslednjih pet let. Mi smo nad zmanjšanjem petih odstotkov na trenutno. trenutno skupaj z upravnim odborom to izvajamo in države članice so zastopane v tem eh, upravnem odboru. In sicer smo zmanjšali nekatere dejavnosti, ki eh, so um, povezane s tako imenovanim sistemom Eye on Earth in razen tega tudi um, določene dejavnosti v zvezi z um, citizen science, državljanskimi znanostmi in tudi prilagodili smo mednarodne uh, dejavnosti pripravili smo strateški dokument, ki ga je sprejel upravni odbor, kar zadeva panevropske in globalne dejavnosti. Ob istem času se mi zdi, da je treba priznati, da nekatere ključne probleme, s katerimi se ukvarja naša agencija, kot so naprimer podnebne zadeve, potem resursi, so to seveda globalne zadeve. In zato v bistvu tu pomeni, zelo prispevamo k, poli, k uveljavljanju politiki EU na tem področju. Ampak, ko gre za sistem spremljanja uh, teh zadev, in mi smo seveda vodilna organizacija na svetu, ampak to smo morali malo zmanjšati, zato ker nimamo uh, dovolj osebja za to in virov, kar zadeva komunikacije, smo tako, prav tako razvili strateški dokument in sicer smo uh, um, določene zadeve dali v zunanje izve, izvajanje, nekaj smo prenesli na splet, ko gre za ICT, smo postali dosti bolj strogi, kar zadeva um, uporabo našega omrežja, um, kar zadeva um, vsebine, ki mogoče niso v jedru našega delovanja. Uh, mislim, da nam je uspelo dobro uh, izvesti to nalogo, ampak uh, zdaj smo nekako odstranili maščobo, v prihodnosti bo pa šlo za mišice. In, um, um, če si ogledamo dosije energije, energije in podnebnih eh, sprememb in ob koncu 2015 je bil spred pomemben dogovor o tem in to pomeni seveda tudi dodatne naloge za nas, mi pa nimamo veliko virov in potem. Um, In potem tudi svežen, eh, ki, um, ekonomski svežen, ki drugi ekonomski svežen, ki je zelo pomemben in tudi tu veliko pričakujejo od nas in kar je mogoče ironija pri komunikacijah, mi eh, moramo eh, določene stvari zmanjšati, čeprav je seveda naša naloga, da čim bolje obveščamo javnost, ker se ukvarjamo s tako pomembnimi stvarmi, zato gre za to, da najdemo pravno ravnovesje. Pa še nekaj. Eh, pa še zadnja pripomba. Um, Um, najprej smo imeli 27 nacionalnih strokovnjakov, s katerimi smo sodelovali, sedaj jih je 20 iz proračunskih razlogov. V državah članicah tudi izvajajo varčevanje in tudi zmanjšujejo osebje v okoljskih agencijah, zato postaja vedno težje za nas dobiti. Eh, nacionalne strok, strokovnjake, kvalificirane nacionalne strokovnjake, ki jih napotijo k nam uh, in ki sodelujo z nam. Torej v večletnem finančnem okviru in v, sodel, v sodelovanju s parlamentom, komisijo in državami članicami v upravnem odboru nam je uspelo zagotoviti to, kar je solidna podpora EU eh, e in njenim inštitucijam na našem področju. Vendar smo pravzaprav prav zdaj res dosegli meje eh, tega možnega zmanjševanja v primerjavi s delom, ki ga upravljamo. Predvsem zato, ker um, dosjeji podnebje, energija, dobivajo vedno večji pomen v okviru Evrope in evropskih inštitucij. Sedaj pa imamo rahu časovni problem. Nekaj kolegov je še se upisalo za razpravo in sicer iz političnih strank, iz političnih skupin. Kolega Ali, prosim. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi, gospod Mon. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu in tudi agencijam za opravljeno delo in tudi eh, za odgovor na vprašanja v zvezi z razrešnico 2014. Ta komplicirana naloga je bila eh, sprejeta z resnostjo in tudi eh, na, odgovore, na vprašanja se je odgovorilo. Predvsem eh, se mi eh, zdi v redu, da se uvaja proračun, ki temelji na uspešnosti. Um, to velja tako za izvrševanje proračuna, kot tudi kar zadeva komuniciranje dela uh, javnosti. In želim pri tem razlikovati uh, oziroma povedati nekaj v zvezi EIT, e razrešnico lani smo preložili, sedaj pa smo ugotovili bistveno izboljšanje v primerjavi s prejšnjimi leti. Obenem želim um, posvetiti pozornost nekaterim vprašanjem, ki niso povsem razčiščena v eh, odgovorih agencij in tudi ne v današnji razpravi. Um, in tu tri, so potrebne še izboljšave. Torej, ena splošna pripomba je, da kljub eh, novemu pristopu proračuna na temelju uspešnosti v mnogih poročilih ne najdemo primere rezultatov, ki so bili doseženi. Eh, zato je treba vprašati, kako je ta pristop eh, pri, um, vplival na delo agencij. Potem drugo vprašanje se nanaša na 13. E, vprašanje in sicer kaj so sedanja pravila e, v zvezi z osebjem in strokovnjaki, e, predvsem tudi v zvezi z preprečevanjem interesov konfliktov in preglednostjo. Gre za izvajanje 16. člena kadrovskih predpisov, kjer gre za inter, interesne konflikte. Nekatere agencije niso ustrezno odgovorile na ta vprašanja in želim jih prositi za stališče o teh pomembnih vprašanjih in kako vidijo izvajanje teh predpisov v prihodnosti, naprimer agencija Jasofra in eh, Frontex. In tretjič, preprečevanje in upravljanje eh, interesnih konfliktov in preglednost znotraj struktur EU, eh, ker se izdaja denar davkoplačevalcev in e državljanov EU, je to seveda pomembno. Tu gre za enajsto vprašanje. EASO, EU Liza in EUJ so eh, eh, vedele, da ni, eh, so vse informacije tudi o upravnem odboru ustrezno objavljanje na spletni strani oziroma da so člani upravnih odborov pristojni za to, ali dovolijo tako razkriti ali ne. In zato se sprašujem, ki je razlog za to. In razen tega želim povedati, da iz odgovorov lahko povzamemo, da kljub nekaterim pomankljivostim, je postopek razrešnice letos lažji, da je prišlo do sprememb v pravo smer in to eh, lahko vodi do uspešnejšega izvajanja teh pomembnih politik EU. Hvala. Bom vzela kar tudi še Bata Stasa. Hvala, gospa predsednica. Sicer nisem poročevalec v senci. To je Benedikt, ki pa je moral že zapustiti dvorano. Postavil bom vprašanje Frontexu. E, imam pa tudi sam še dve e, vprašanje. Torej prvo je vprašanje kolegice. Gospodu Brojningsu se želim zares zahvaliti, e, ker je res našo jasne besede brez dlake na jeziku in je povedal, kako varčevalni ukrepi vplivajo na agencijo in da to ni vedno v splošnem interesu. To je zelo dobro formuliral on je flamc, tako kot jaz, zato sem ga tudi tako dobro razumel, pa to ni edini razlog, eh, temveč on je zelo jasno opozoril na tiste točke, ki so res pereče in pomembne. To je bila prva peripomba. Drugič, gre za poročilo um, in pripomba se nanaša na EFSO. Tu smo dobili odgovor na, 11, na 1100 stranih. Mislim, tega si pa res ne moremo prebrati v podrobnosti, to je enostavno preveč. E, odgovore EFSE sem izbral zato, ker je to tema, ki se tiče tudi odbora za okolje, kjer sem dejavn. In želim povedati, da ta agencija bi morala bolje opravljati svoje delo. Dva, 208. In sicer um, odgovor na vprašanje 8 drugi del. In tu se formulira besedilo, ki je kopirano iz odgovora na strani 270 Evropske agencije za zdravila. To je copy-paste, to je popolnoma isto besedilo. V, um, dokument i vse da preberem v angliščini. Torej, to eh, res se malo začudil. In potem sem si prebral besedila Evropske agencije za zdravilo in za zdravila in to je čisto dobesedno isto besedilo. Torej, pri odgovarjanju na vprašanje bi pa res morali biti malo bolj skrpni in ne delati s copy-pastom. To je samo eh, cinična šala ob robo. Ampak želim postaviti naslednje vprašanje. V poročilu računskega sodišča za 2014 piše naslednje. Eh, torej vedno večje število podpor in izdatki, eh, to je treba preveriti. In to eh, me napeljuje k vprašanju, ali bi bilo možno najti bolj stroškovno učinkovito metodo. Gospod Bolj pravi, da želite opažamo, da kompleksnost in upravno breme vodita do tega, da računsko sodišče ni več v stanju, da um, odloča o um, tem, ali so ti prenosi res v redu in zakoniti. In 2015 vidimo, da mora Frontex izvajati dodatne naloge. In to so tudi nove in specifične naloge, ki jih prevzima Frontex. In zato se vendarle sprašujem, ali Frontex želi pre, uh, spremeniti um, svoje eh, delovno, delovn, eh, delovn program glede na priporočila računskega sodišča, revizijskega sodišča. Torej, iz odgovorov na vprašanj eh, sem povzela in tu želim um, omeniti Evropsko un, uh, agencijo za temeljne pravice, zato ker ima sedež v moji državi. Torej, kadrovsko in proračunsko je vse v redu, izhaja iz uh, Eh, odgovorov, sedaj sem pa dobila druge informacije, o katerih se poroča tudi v medijih v Avstriji in sicer, da se ne ravna ustrezno sodelavci te agencije, da potekajo postopki, ki jih agencija tudi zgublja, da se uporablja denar ali oziroma je, mora, je treba plačati do 200 tisoč evrov za to. Sprašujem, ali so te številke pravilne, ali jih je možno preveriti in kaj sedila, da bi se to odpravilo, kajti tu eh, govorimo res o davkoplačevalskem denarju in kako eh, agencija želi razložiti, da vedno obstajajo eh, ti očitki, da ne ravnajo prav sodilov. Tudi sama še želim nekaj pripomniti in sicer agenciji za omrežje. Če sem pravilno štela, uh, potem zajemate vse agencije, tudi tiste, za katere se ne ukvarjamo eh, mi in sicer na področju varnosti in zunanje politike in ohim. In ohim ima tudi neko nalogo v vašem omrežju, ste na začetku rekli, nisem čisto natančno razumela, kakšna naj bi bila ta naloga. Ohim je najbolj bogata od vseh agencij in ne vem, ali eh, se lahko katera od agencij kaj uči od ohima po moje bi to bilo kritično, ker ti nihče nima toliko denarja kot Ohim, oni imajo pol milijarde um, um, na rezervi, v rezervi, sicer to ni njihova krivda, ampak sprašujem si, kakšne primire si pričakujete od Ohima, imam pa vprašanje računskemu sodišču, ali bi lahko pripravili pregled nad tem, kaj so prinesle dosledanje revizije, ki so zelo obsežne. Um, torej, oziroma koliko to stane računsko sodišče, nočem, eh, da nastane vtis, da to delo računskega sodišča ne stane nič. Ali je to pol milijona evrov ali koliko, ali je težko izračunati, kako visoki so ti stroški. To so bila zdaj že vsa vprašanja predstavnikom agencije seveda želim eh, predstavnike komisije, eh, agencij prositi, da odgovorijo na ta vprašanja, ki smo jih pravkar slišali. Hvala. <clears throat> Želim najprej pojasniti vlogo Ohima, ki niso tu. Oni so eh, član omrežja agencij in sicer prostovoljno. In eden od nas eh, letno usklajuje trije pa oblikujejo trojko. Naslednja eh, koordinatorka bo ohim, seveda se lahko tudi od njih učimo številne prakse. Ne gre zdaj za prenos sredstev od njih k nam, ampak del omrežja so in oni bodo naslednji koordinatorji, ki zastopajo omrežje, tudi če se jih razrešnica ne tiče, tiče so pa člani trojke, upam, da je to pojasneno. In sedaj želim odgovoriti na horizontalna vprašanja. Rezultate, ki jih dosegajo agencije, e, to vidite v letnih poročilih o dejavnostih, ki jih dobivajo posebni odbori tega parlamenta. Um, um, um, torej pišejo poročila, obiski in tako naprej in seveda tudi različni indikatorji uspešnosti. Moja agencija uh, um, um, um, seveda uh, e, tudi posreduje in izvaja študije in številke iz teh študij potem uporablja, se uporabljajo pri oblikovanju evropskih politik in to je možno tudi dokazati. Uh, potem ne vem, ali sem razumel dobro naslednje vprašanje. Mi poskušamo seveda um, izvajati to, kar piše v kadrovskih predpisih, kar zadeva združevanje teh kadrov. In skoraj vse agencije so že eh, sprejele ustrezne prilagoditve in te, ki tega še niso storile, bodo to storile k malu, pri čemer se uporabljajo pravila, ki veljajo za vso osebje EU potem, da se ne objavljajo določeni življenje pisi. Torej, mi ne moremo prisiliti člana upravnega odbora, naprimer iz eh, države članice, ki ga imenuje država članica, da objavi nekaj na naši spletni strani. Mi jih prosimo, seveda, in mi tudi naša agencija nima težav s tem, drugi pa imajo. Ni nobenega pravila oziroma tudi zakonskega orodja, ki bi nam omogočil, da jih prisilimo k tem objavam. Oni niso člani našega osebja, mi jih ne plačujemo in samo so, čla, so samo člani upravnega odbora. Ne vem, nisem prepričan, ali je to, kar je povedal nek drug eh, poslanec. Eh, Eh, ali gre za napako. Mi smo pripravili ta zelo dolg dokument, 42 agencij smo prosili, da odgovorijo na detaljirana vprašanja. V nekaterih primerjih uh, eh, smo mogoče storili tudi kakšno napako in mogoče je kaj uh, copy-paste in je potem uh, pristalo na dveh uh, mestih. Uh, zato se opravičujem, če se nam je to zgodilo lažje bi bilo, če bi v prihodnje bilo manj vprašanj in če bi bila bolj ciljno usmirjena agencijam in potem tudi ne bi bilo treba posredovati tako uh, velikega obsega informacij, ki vam potem spet dela preglavice. Hvala. Nadaljujemo. Zabeležila sem si. Um, temeljne, agencije za temeljne pravice Frontex, EASO e in ULISA. Yes, thank, thank you very much. To je za temeljne pravice, agencija za temeljne pravice. Uh, torej, uh, vprašanje Alija. Kar zadeva um, kadrovsko politiko. Torej, mi imamo tako politiko in tudi konflikt, eh, interese, interesne konflikte, to smo sprejeli 2014. Eh, torej, imamo pravila, ki smo jih sprejeli 2013, predhodna, končna pa 2014, glede tega. In to bomo posredovali poslancu, tako da bo videl, da smo sprejeli te politike. Žal mi je da nismo na to odgovorili pri 13. vprašanju. Potem, kar eh, sprašuje gospa Schmidt, um, torej te postopke pred sodiščih, eh, ki tečejo. Če si ogledamo te posamezne zadeve, 2015 smo imeli en primer, ko eh, se je neuspešen kandidat um, pritožil na sodišču in naša agencija je dobila ta spor na sodišču. Sedaj pa teče pritožbeni postopek na sodišču. Potem je šlo tudi za ne podaljšanje um, ehm, pogodbe. Ehm, prvi, na prvi stopni smo dobili ta spor na sodišču, ampak potem je više sodišče vrnilo zadevo na odločanje na prvo stopnjo. Uh, in um, seveda um, smo sprejeli um, to sodbo oziroma više sodišče je odločilo, da je treba podaljšati pogodbo in to smo tudi storili. In lansko leto um, je potekal še en postopek, uh, ki smo ga pa tudi zmagali. Eh, in tu je spet šlo za pritožbeni postopek in sedaj je ta zadeva zaključena. Sedaj pa nekaj spet se poroča po medijih. Pred eh, dvemi leti ali tremi leti se je en član pritožil. In prvo, kar je bilo, smo um, začeli preiskavo, ki jo je vodil nekdo od zunaj. In 8. oktober 2015 je sodišče tudi ugotovilo, da je ta eksterni preiskovalec ugotovil, da so ti obtožbe, da niso bile upravičene. To, kar se nam je očitalo, očitki. In potem, eh, torej, da očitno eh, pravica eh, biti slišan v tem postopku ni bila ustrezna upoštevanja, ampak to trenutno popravljamo. Ampak lahko pa pridete tudi k nam na agencijo in vam lahko vse eh, razložim v podrobnostih. Lahko nas obiščete na sedežu v, na Dunaju. Upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Naslednji na vrsti Frontex, prosim. Hvala, gospa predsednica dve vprašanji sta bili naslovljeni na Frontex. Prvič, tale tako imenovani cooling off period. Nismo, um, torej ta, eh, to obdobje znaša šest let v skladu s sedanjimi pravili v Frontexu. Potem drugo vprašanje se nanaša na relevantnost um, nepovratnih sredstev kot finančnih inštrumentov. Agencija Frontox se strinja, da ta nepovratna sredstva mogoče niso najbolj eh, primirno finančno orodje, vendar to moramo uporabiti eh, in sicer v skladu z uredbo. Eh, sedaj imamo na mizi eh, predlog nove uredbe, ki ga je pripravila komisija in parlament bo letos razpravljal o tem. In v tem kontekstu bi to lahko naprimer obravnavali, kar zadeva sedanjo prakso. Smo poskusili zmanjšati um, delovno breme, kajti zelo težko je ravnati tudi s temi nepravratnimi sredstvi. Um, um, dejavnost, naprimer mejne straže ali tehnična oprema in tako naprej. Vse to sodi v to področje. Uh, potem uh, uvedli smo stroške na enoto, to je neke vrste paušalen znesek, da bi preprečili, da eh, imeli neke velike uh, dosjeje za povračila. Uh, potem upravljanje za uh, zavarovanje meje je sprejelo, da deset odstotkov vrednosti nepovratnih sredstev se računa na osnovi stroškov na enoto. Se pravi, da moramo zahteve za nadomestila obravnavati za 90 odstotkov te vrednosti, ampak zato se je dogovoril upravni odbor. Želim povedati tudi, da smo uvedli politiko ex ante in ex post nadzora in ko gre za ex post eh, kontrole, preverjamo bodi si 10 odstotkov vrednosti nepovratnih sredstev ali 10 odstotkov števila teh eh, podpor. Tako mi upravljamo s temi nepovratnimi sredstvi v Frontex. Ja, Hvala. Ismar. Mislim, da eh, ni bilo postavljeno posebno vprašanje ISMI ampak seveda bom rada odgovorila eh, na morebitna vprašanja. Euliza? Ali kdo drug? Prosim. Hvala. Eno vprašanje je bilo za Eolizo in sicer glede preglednosti. Omeniti moram, da na spletni strani agencije imamo objava seznama vseh članov od, uh, upravnega odbora in tudi njihove finančne izjave glede um, interesnih konfliktov. Kar zadeva individualne življenje pise članov upravnega odbora, se lahko pridružim temu, kar je bilo že rečeno, da ni pravne osnove ki bi predvidela mehanizem, da bi agencije to lahko objavljale brez soglasja članov upravnega odbora, torej ne moremo jih prisiliti k temu. Ampak ukripe, ki so v pristojnosti agencije, um, vse te ukrepe smo storili, da bi bili čim bolj transparentni, pregledni. Hvala želim postaviti naslednje vprašanje. Kdo mora začeti? Kdo, kdo mora začeti spreminjati pravila, kaj ti ne moremo sprejeti, da ne obstaja nobenega mehanizma, ki pri, bi prisilil k tej izjavi interesov. Uh, Vsak od nas mora podati tako izjavo, zato se sprašujem in sprašujem tudi komisijo, kdo mora biti tisti, ki sproži to spremembo pravil. Komisija bo seveda pisno odgovorila na to EASO in na vrsti naslednja. Hvala, gospa predsednica. Če smo dobro razumeli, gre za dve vprašanji za EASO in sicer za postopek zaposlovanja 2012 pred približno štirimi leti in drugo eh, je 16. vprašanje. in sicer sodelovanje civilne družbe v EAZ-u. Želim odgovoriti na obe vprašanji. Prvo, eh, postopek zaposlovanja. Lahko vas pomirim, da je situacija eh, po, eh, da eh, se situacija, kakršno omenja računsko sodišče v zadnjih treh letih, ni ponovilo. Sodišče je ugotovilo, da je um, um, da um, se je na nekatera vprašanja uh, odgovorilo šele pozneje, potem ko so bili že um, predloženi vsi dokumenti uh, za um, zaposlitev. Ampak to se potem ni več ponovilo. In potem druga stvar, um, neka, um, um, torej kriteriji, ali je nekdo upravičen do neke zaposlitve ali ne. Um, Torej naša politika zaposlovanja in tudi ustrezni postopki v EAZ-u so zelo pregledni um, v zadnjih letih. Kar zadeva 16. vprašanje sodelovanja civilne družbe v delo, delu EAZ-a, po naši uredbi je obvezno, da imamo vsako leto svetovalni forum s civilno družbo, to izvajamo in to tudi zelo dobro pripravimo. Po, po navadi je to neposredno pred eh, posredovanjem naslednjega delovnega načrta za naslednje leto, tako da lahko vključimo mnenja številnih organizacij v delo EASO. Razen tega smo razvili tri eh, konsultativne skupine o tematskih vprašanjih, eh, svetovalne skupine in v povprečju imamo 70,7 ehm, odstotno udeležbo v teh, eh, na sestankih teh svetovalnih skupin. Razen tega imamo tudi prakso, da objavljamo ehm, letno poročilo o svojih dejavnostih in da zato organiziramo tudi prireditev in sicer pri tem poročamo o lanskoletnih dejavnostih. To smo storili lani, lani in bomo storili tudi letos. Kakih sto organizacij se odeležuje teh predstavitev in pravzaprav gre za zelo vroče razprave o rezultatih, ki jih dosegamo na področju um, azila. Torej, na vsak način vključujemo civilno družbo. 2016 pa to želimo še okrepiti. In ne bomo imeli samo enega svetovalnega foruma, temveč štiri to že spomladi bomo eh, imeli tako srečanje z celo vrsto organizacij, civilne družbe, nevladnih organizacij in tako dalje. Tako da lahko rečem odboru, da je EASO zelo zainteresirana za sodelovanje s civilno družbo na področju azila in migracij, radi prisluhnemo njihovim prispevkom in jih vključimo v naš način dela. Hvala. We thank you. Hvala lepa, na seznamu imam še dve eh, agenciji. Ohim, prosim, kot prva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Da, eh, mi eh, bomo prevzeli koordinacijo o, o mrežju. To je bilo o, omenjeno v uvodnem prispevku. In dejali ste tudi, da smo mi tisti, ki delimo eh, storitve. Mi se ukvarjamo za intelektualno lasnino in tako se, smo v stikih tudi z drugimi agencijami, z drugimi akterji. Zlasti zato, ker smo leta 2012 dobili odgovornost, da spremljamo kršitve eh, intelektualnih pravic, da bi se izognili podvajanju dela in da bi bil sistem bolj učinkovit imamo sporazume o sodelovanju v obliki memoranduma o razumevanju s številnimi direktorati Evropske komisije, seveda za našim eh, partnerstvom GRU. Eh, sodelujemo pa tudi z eh, TAXUD, kar se tiče dejavnosti izvajanja. Imamo tudi sporazum z DEFCO. kajti smo upravljalska agencija za izvajanje eh, številnih eh, projektov, ki jih financira EU v tretjih državah. Primer za to je naprimer IPK. Imamo programe za Rusijo, Indijo, Kitajsko in tudi uh, jugovzhodnimi azijskimi državami. Podpisali smo sporazum za Europolom za to, da bi okrepili svoje delo na področju boja proti kršitvam avtorskih pravic intelektualne lastnine na spletu. To so torej oblike sodelovanja, ki ga imamo. Potem pa bi rad še nekaj popravil. Češ, da ima ta agencija pol milijona evrov presežka v svojih računih, na nek način boste zadovoljni, pa tudi razočarani, kajti to ni res. Seveda imamo precej denarja v gotovini in to so pristojbine, ki so bile plačane za delo, ki ga moramo še opraviti. Tukaj gre za a, a, prošnje za blagovne znamke, to je treba plačati ampak mi moramo svoje delo še opraviti. In, uh, in ker se agencija posem sama financira in se zanaša na svoja lastna sredstva, je 200 milijonov zapisanih v uredbi, to je bilo sedaj spremenjeno. Torej, Presežek sedaj znaša 180 milijonov in v skladu z načrtom bo to zniženo v naslednjih letih na uh, eh, 10-20 milijonov. Zakaj? Ravno kar je bila spremenjena naša bazična uredba in tri inštitucije v sporazumu so sprejeli odločitev, da bodo znižale raven um, um, pristojbin za 20 odstotkov. Uh, To pomeni, da bomo 23. marca naprej eh, doživeli 20-odstotno znižanje v prihodkih. In postopoma bomo naše izdatke prilagodili, tako da bomo dosegli eh, neko ravnotežje in da ne bo več eh, presiška v naslednjih letih. No, hvala lepa, to je bilo koristno. Kajti Uh, vi ste edina agencija, ki je prišla k nam prostovoljno, kajti za vas ne teče postopek uh, razrešnice. Sedaj pa EASA za konec. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Da bolite nekaj besed moje strani v zvezi z sporazumom o sedežu. Uh, smo v Kölnu, v Nemčiji, tam je naš sedež že 12 let. To zadevo smo predložili že večkrat nemški vladi, do sedaj še nismo bili uspešni. Odgovor je bil eh, skladen sa protokolom, češ da je eh, bil protokol zadosten tisti trenutek. Sedaj pa moramo res eh, priti do zaključka in moramo začeti sa pogajanji glede na naloge, ki jih izvajamo, kajti mi se odeležujemo preiskav po celem svetu, zagotavljamo varnostne informacije v konfliktnih območjih in vidimo, da je naša izpostavljenost večja. In zato potrebujemo, eh, moramo vzpostaviti kanale za policijskimi pravosodnimi organi v Nemčiji. Zaščititi moramo tudi naše osebje in naše prostore. Eh, številne eh, goste prejmemo vsako leto. In Zato bi zelo cenili kakršnokoli podporo vašega odbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, predsedojoča nas mora zapustiti, tako da bom jaz prevzel predsedovanje. Mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo, sedaj pa bi morda lahko začeli z zaključnimi besedami. Um, Morda bi um, sklepne besede povedal eh, predstavnik Eurofonda v imenu agencije. Hvala lepa. Naj odgovorim na vprašanje o tem, kako uveljavljati um, to, kar so rekli člani uh, upravnega odbora, to je zapisano v uredbi po mojem bi to lahko to rešili, ampak mislim, da to za nas ni velik problem. Sedaj pa še nekaj splošnih pripomb. Rad bi se vam zahvalil za vašo podporo. Upam, da vam uh, bodo koristile informacije, ki smo jih podali v pisni obliki in v ustni obliki. Upam, da vam bodo pripomogle k vašim odločitvam o razrešitvi. Imeli še kakšno vprašanje, se lahko znova obrnete na nas na dvostranske ravni ali pa preko omrežja. Z veseljem bomo odgovarjali. Mi ne ustvarjamo agencije, to počno inštitucije. Mi želimo izvajati to, kar nam naročite in poskušamo izvajati naš mandat, kar se da učinkovito. Načrt je bil v pomoč, kajti eh, harmonizirali smo celo vrsto stvari. Napočil bo čas, ko bomo morali oceniti, ali so ukrepi iz načrta najbolj učinkoviti in morda bi jih morali um, pregledati. Veselim se pa uh, priprave proračuna za naslednja leta. Pomembno je, da je Evropski parlament pozoren na to, da usklajuje pričakovanja in zahteve za viri, kajte ne morete spremeniti enega in drugega ne. To je treba imeti pred očmi. Imate vaše uh, odbore, ampak računajte tudi za našo podporo in z veseljem bomo podali naš prispevek k delu eh, tega parlamenta, tega odbora in seveda tudi eh, to velja za vse druge odbore. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo predstavnik računskega sodišča. Sklepne besede, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Von. Rad bi se zahvalil vam in pa eh, članom Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se tudi predstavnikom agencij za pripombe, vprašanja in odgovore. Rad bi se osredotočil na tri stvari in odgovoril bom tudi na nekatera vprašanja eh, poslancev. Prvič, kar se tiče prenosov. Eh, o tem ste spregovorili vi, gospod Von. Na to pa se je nanašala tudi gospa Ajala Sender. Ni dvoma, da obstaja napetost med večletnim finančnim okvirom in pa letnim proračunom. Toda tu je še nekaj. Številni programi, s katerimi se ukvarjamo, so večletni programi. In eh, ti programi presegajo eno proračunsko leto. To so programi, ki se financirajo eh, pa v skladu z letnim proračunom. Zato je treba pričakovati, da bo ta vrsta prekrivanja, ta vrsta napetosti morala biti rešena. In sicer v okviru upravljanja proračuna tako da pride do prenosa uh, obveznosti in plačil. Zabeležil sem si um, uh, prošnjo gospoda Zvora, zlasti kar se tiče nenačrtovanih uh, prenosov. Uh, o tem bom razpravljal z našimi sodniki in bom Eh, podal odboru eh, informacije, za katere ste zaprosili. Potem, kar se tiče tega, kar je omenil gospod Čekovski o pismu, ki ga je um, um, sodišče napisalo v zvezi z IT e in EU-LISA. V obeh primerjih vam lahko zagotovim, da bomo spremljali te zadeve v okviru našega dela. Eh, ko delamo eh, na finančnem letu 2015. To, da lahko že potrdim to, kar sta eh, nakazala direktorja. Namreč v primeru EIT-ja smo že dobili številke za podnebje, eh, okolje in digitalno področje. In številke so pod pragom. To bomo preverili. In prepričan sem, da bomo to lahko potrdili. Kar pa se tiče EU lise, eh, strinjam se z gospodom Garkofom, Garkofom da se verjetno to ne bo ponovno pojavilo v naših poročilih. Kaj ti vrednost teh eh, nematerialnih sredstev je pod ravnjo eh, materialnosti in verjetno tega ne bo, o tem ne bomo poročali v naših poročilih. Potem je tu še moja sklepna točka, ki se nanaša na zonanje neodvisne revizorje, ki jih sedaj predpisuje finančna uredba. Seveda bi lahko o tem razpravljali, namreč ali uh, je to bolj učinkovito, ali to zniža stroške in tako naprej. Ampak kar se tiče računskega sodišča, imamo mi lahko samo eno stališče sledili bomo usmeritvi finančne uredbe. In ta hip je tam zapisano, da moramo uporabljati uh, delo oziroma da se moramo ta hip uh, zanašati na delo zasebnih revizorjev. To je to, kar izhaja iz finančne uredbe za agencije. V isti smeri gredo tudi določbe za skupna podjetja. Za leto 2016 bomo sledili istemu vzorcu, eh, katerega smo uporabljali letos za agencije. Če bo finančna uredba prinesla drugačne določbe, potem bomo seveda upoštevali tiste določbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se sodišču za eh, vaš prispevek. Eh, hvala lepa za to, da ste rekli, da boste upoštevali nekatera stališča poslancev in pa predstavnikov agencij. Zahvaljujem se seveda tudi predstavnikom agencij, ki ste bili danes tu in ki ste nam dali toliko odgovorov. Zahvaljujem se poslancem za vprašanje in odgovore. Mislim, da je za nami zelo dobra in koristna razprava. Govorili smo o številnih temah in Ta razprava se bo odražala tudi v poročilih. Nasplošno smo lahko zadovoljni s poročili eh, za vse agencije in vesel sem, da ni kvalificiranih mnen. Seveda poslanci imajo vprašanja in poslanci vedno želijo izboljšave, kar se tiče dela agencij. Toda mislim, da smo videli napredek v tem eh, postopku razrešnice. Poročila vam bomo predstavili februarja na sestanku. Še prej pa bomo imeli seveda sestanke s poročevalci v senci, tako da se bomo z njimi posvetovali in tako da bodo lahko tudi oni unesli svoje prispevke v poročila. Hvala tudi eh, poročevalcem. Torej zaključili bomo sa to točko. Hvala lepa za udeležbo, sedaj pa nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu, to je šesta točka. Razrešnica skupnim podjetjem za leto 2014. Gospod Marinesko je z nami poročevalec, ampak najprej bi dal besedo članu um, eh, računskega sodišča. Gospod Galja, ste z nami? Morda bi naredili enominutni premor za to, da bodo tisti, ki želijo, lahko zapustili dvorano.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 Okay, over to you. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Von. Sedaj začenjamo s postopkom razrešnice za skupna podjetja in v imenu svojih kolegov bi vam rad povedal sledeče. Osem raziskovalnih evropskih skupnih podjetij so javno-zasebna partnerstva, ki vključujejo Evropsko komisijo z um, javnim industrijskim sektorjem, z akademiki, v nekaterih primerjih tudi državami članicami. Evropska unija podaja prispevke preko komisije, uh, drugi zasebni in javni partnerji pa tudi prispevajo k financiranju dejavnosti skupnih podjetij skupna podjetja so zelo vidna in so pomembna pri izvajanju raziskovalne politike eh, na številnih zelo pomembnih področjih, kot je naprimer razvoj eh, fuzijske energije, eh, hidrogena, potem nanoelektronike, čistega, čistejšega prometa, enotnega evropskega neba, inovativnih zdravil in pa računalniških sistemov. To je velik prispevek na področjih, ki so izjemnega pomena za evropske državljane, so pa tudi to pomembna področja za raziskave in inovacijo. To je motor za rast in za poslovanja. Proračun za skupna podjetja 2014 je znašal 1,9 milijarde evrov ali 1,6 eh, odstotkov splošnega, sporazum, splošnega proračuna. Leta 2014 je skupna vsota eh, gotovine sa strani Evropske komisije skupnim podjetjem znašala 1,2 milijardi evrov. Leta 2013 je bil ta znesek 1,3 milijarde evrov uh, nižji. Leta 2014 je prvo leto, ko se uporablja člen finančne uredbe 208, uh, eh, letni proračun za Cezar in pa fuzijsko energijo, uh, sta bila deležna neodvisnega zonanjega revizorja. O tem smo razpravljali prej v okviru agenciji kar se tiče. Torej, upoštev, pri naši oceni smo upoštevali delo teh zasebnih revizorjev in pa uh, delo, ki ga so ga upravili, uh, eh, upravila skupna podjetja v odgovoru na, uh, te, uh, na njihova mnenja. Iz tega izhaja. Uh, to, da lahko tudi mi podamo svoje mnenje o, o odgovornosti. Vsa skupna podjetja so imela svoje račune letos zelo v redu, kot so ocenili neodvisni um, revizorje. Letno poročilo sodišča o skupnim podjetjem skupaj z poročilom za leto 2014 so objavljeni v decembrski izdaji eh, uradnega lista. Kar se tiče našega mnenja za eh, odgovornost računov, imamo jasno stališče za vsa skupna podjetja. Ugotavljamo, da eh, njihova, bala, njihova balanca daje dober in jasen pregled. Kar se tiče prenosov, smo podali pozitivne, pozitivna mnenja za pet skupnih podjetij. V tem primeru smo kvalificirali naše mnenje kot rezultat nezadostnih zagotovil, da bi eh, kar, tega, kar smo dobili od zunanjih revizorjev. Eh, ta poročila so bila zapisana na takšen način, da so, da delo, da so pre, delo prevzeli nacionalni organi, odgovornost uh, eh, zunanih revizorjev pa je ostala na ravni uh, skupnih podjetij. To je bilo bolj zapleteno kot pa pri drugih skupnih podjetjih, zlasti zaradi izzivov tega, da bi zagotovili harmonizirano revizorsko uh, metodologijo, in drugič zaradi nadzora eh, revizorskega dela eh, v številnih nacionalnih eh, državah. Zato sta dve skupni podjetji imeli vedno težave z kakovostjo teh zonalnih revizorjev. kajti zadeva je bila zelo kompleksna eh, in, in zato ima to šibkosti. Leta 2014 smo obiskali tri te uh, nacionalne organe, ko, da bi ocenili kakovost teh revizij. Ob to delo, ki smo ga upravili, kaže sledeče na podlagi teh revizij skupnih podjetij. Skupna podjetja ne dosegajo dobre stopne napak, kar je ključen eh, indikator za to, da vidimo, kakšni so bili prenosi. Leta dva, junija 2014 sta Artemis in Iniel združena za to, da bi uh, ustvarila Excel, skupno podjetje Excel. Finančna uredba predvideva, da bo ta izvajal eh, zunanje eh, revizije in ne nacionalne agencije. Kot Clean Sky, IMI, IMI in Cezar, pa pri njih pa je drugačno. Pomemben del prenosov Excela oziroma transakcije Excela se bo še naprej zanašal na projekte, ki, izhajajo, ki jih pokriva uredba za prejšnji dve agenciji. In to bo še vedno podvrženo zunanim revizijem kot prej. Rezultat je torej ta, da je mnenje Excela ta, pa, pa je mnenje kvalificirano za Excel. To je treba videti v pravem kontekstu ko je, eh, smo bili v prehodni fazi med eh, starim in novim načinom. Podobno kot v lanskem letu smo eh, podali dve mnenji, ampak to ni kvalificirano mnenje. Pomembno je, to je treba eh, videti, če želite razumeti bilance to se nanaša na uspeh fuzijske energije in pa uh, njene prispevko k projektu ITER. In pa prišlo je tudi do velikih zamud pri tem projektu in pa tudi do višjih stroškov. To je treba interpretirati v luči zapletenosti tega projekta in treba je upoštevati tudi spremembe pri tehničnih specifikacijah priznavamo, da se da skupna podjetja izboljšujejo sistem za spremljanje stroškov in da so uvedla a, tudi načrte, zato da bi odpravili šipke točke. Poleg tega smo podali tudi komentarja, da bi uh, poudarili, da se da doseči izboljšave na številnih pomembnih področjih, kot je naprimer izvajanje proračuna, notranji nadzor in pa spremljanje in poročanje o rezultatih projektov. Skupna podjetja so sprejela in izvajajo akcijske načrte v odgovoru na sklepe uh, komisijskega drugega ovrednotanja. Naj sklenem um, sodišče bo podalo oceno o skupnih podjetjih v prihodnosti. To bomo opravili v našem letnem delovnem načrtu za to leto. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa za uh, vaše uvodne besede. Sedaj pa bomo dali besedo skupnim podjetjem. Morda bi začeli z uh, pobudo za inovativna zdravila. Besedo dobi direktor, izvolite. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da ste nas povabili na to razpravo o razrešnici za finančno leto 2014 za IMI. IMI je zasebno javno partnerstvo med Evropsko unijo in. Uh, farmacevtsko industrijo v Evropi, poskušamo uh, zagotoviti zdravila za pacijente uh, eh, hitro in stroškovno učinkovito. Izmenjali smo si že nekaj natančnih informacij z odborom glede te razrešnice, tako da želim v naslednjih nekaj minutah, minutah spregovoriti o treh temah, ki bodo zanimive za vas. To je poročilo računskega sodišča, kratek bo, o IMI za leto 2014, na to rezultati nekaterih naših projektov ter eh, njihov pomen za javno zdravje, ter pa še eh, vprašanje eh, prispevkov v naravi strani farmacevtske industrije. Računsko sodišče je pozitivno poročalo o zanesljivosti izkazov in pa o zakonitosti in pravilnosti vseh transakcij, ki veljajo za leto 2014. To eh, pozitivno mnenje je odraz eh, zmanjšanja eh, stopnje preostale napake, ki je sedaj pod dvodstotnim pragom bistvenosti. To kaže, da imamo visoke standarde za upravljanje z denarjem dakoplačevalcev in da ti sistemi v IMI delujejo dobro. Še vedno imamo manevrski prostor za izboljšavo, naprimer, kar se tiče izvajanja proračuna in kot smo pojasnili v pisnih odgovorih na vaše vprašanja, sedaj revidiramo eh, naše postopke od eh, izdaje eh, razpisa do določitve upravičencev do nepovratnih sredstev še nekaj eh, rezultatov naših projektov, to je bila prav tako prošnja članov in članico odbora. Rad bi izpostavil uspehe naših eh, programov, ki jih eh, omogočajo sodelovanje med velikimi farmacijskimi podjetji, majhnimi MSP-ji, skupinami pacijentov, univerzami in tako naprej. Gre za kolektivne eh, naloge, kolektivno sodelovanje. Prva tema je eh, odpornost na antibiotike, ki ubije 25 tisoč eh, ljudi vsako leto in povzroči za 1,25 milijarde evrov stroškov. Razviti moramo nujno nove antibiotike, drugačno, drugače bodo Eh, navadne operacije, kot je naprimer zamenjava kolka in eh, carski res eh, v velikih težavah. Razviti moramo torej nova sredstva za boj proti takšnim okužbam. Vzpostaviti želimo panevropsko mrežo 549 bolnišnic v 344 mestih v 38 državah Evropske unije, ki bodo Eh, razvijale študije o odpornosti na antibiotike. Več študij je že v pripravi, eh, že potekajo in pričakujemo nove. Pogovarjamo se z drugimi eh, organi, ki financirajo to področje za to, da bi razvijali klinične teste za antibiotike. To je seveda globalna grožnja. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kar se tiče projektov imamo tudi zanimive rezultate, kar se tiče Alzheimerjeve bolezni, avtizma, eh, diabetesa, ebole. Veliko od teh seveda vpliva na javno zdravje. Na koncu pa bi raz pregovoril še o eh, prispevkih eh, farmacevskih podjetij. Kot partnerji v skupnih podjetjih eh, ta podjetja ne prejemajo eh, sredstev Evropske unije prek IMI, niso upravičenci ampak prispevajo v naravi z različnimi sredstvi k projektom. Zagotavljajo naprimer eh, strokovnjake ali pa dostop do opreme. Izjave o takšnih prispevkih eh, podjetij so eh, pod nadzorom, podobno kot naprimer prošnje po povrnitvi stroškov upravičencov. Opravimo nadzor, teh prispevkov in na to neodvisni eksterni revizori uh, eh, ugotovijo, če so bili ti prispevki dejansko uh, del projektov. Na koncu vse skupaj preveri še računsko sodišče. Na koncu decembra 2015 smo poročali o 369 milijonih evrov dosegli smo 89 odstotkov dovoljenih prispevkov. Redno poročamo o tovrstnih prispevkih glede na podjetje in glede na kategorijo stroškov v letnem poročilu, ki ga izdamo in na naši spletni strani. Danes eh, imi po svetu priznavajo kot pionirja inovacij, tako farmacevska podjetja kot tudi druge. Eh, drugi organi ter eh, druge organizacije po svetu želijo prispevati k našim prispevkom. Eh, k našim projektom, se upravičujem. Dejansko je popraševanje po sodelovanju večje, kot eh, imamo mest. Zato lahko izberemo najboljše projekte, najboljše projekte, ki imajo velik potencial, da prispevajo k našim ciljem in eh, velik potencial, da zagotovijo dodano vrednost. Še vedno smo zavezani k upravljanju naših sredstev v skladu z dobrimi načeli upravljanja sredstvi. Zagotavljamo sodelovanje z različnimi deležniki zagotavljamo nadzor in ravnoteže. Projekti IMI bodo še naprej eh, zagotavljali odlične eh, rezultate za pacijente in za družbo kot takšno. Hvala. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala za ta prispevek. Morda je bil malce daljši, kot smo pričakovali. Upal sem, da se boste držali približno petih minut. To so uh, Uh, uvodni nagovori, brez dvoma bodo kolegi potem zastavljali vprašanje in na njih boste lahko odgovorili. No, kakorkoli že, sedaj pa še eh, drugi eh, prispevek. Izvršni direktor eh, skupnega podjetja Excel, elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to priložnost, hvala za povabilo, da lahko sedaj na tej seji pojasnimo, kakšno. Uh, Eh, je situacija v eh, letnih računih eh, Artemis in Excel. Govorimo o letu 2014, kar je torej obdobje, ko smo združili dve podjetji. Sam vodim to podjetje od 1. januarja 2016 naprej, prej sem bil izvršni direktor v nekem drugem skupnem podjetju glavni cilj eh, skupnega podjetja Excel je eh, ta, da združimo eh, evropsko industrijo, ki se lahko bori s konkurenco iz Japonske, Koreje, Tajvana, Kitajske in ZDA, kar se tiče elektronskih komponent in sistemov. Sodelovanje Evropi je iz tega vidika bistvenega pomena. Sam bi rad izpostavil nekatere dejavnosti, ki jih izvajamo, zato da boste videli, kaj počnemo. Nočemo, da se naši avtomobili naenkrat ustavijo na ulici, da se znajdemo v težavah. Potrebujemo varne, zavarovane komunikacijske kanale in internetne povezave. Čipi, eh, ki so v vaših eh, telefonih, naprimer v vsakem telefonu, so eh, celotna industrija teh čipov je vredna 10 milijard evrov. Zagotavljamo tudi testiranje teh tehnologij zavezani smo k mobilnosti in eh, prometu in eh, električni avtomobili prihodnosti bodo eh, cenejši, zanesljivejši, učinkovitejši. Imamo projekte usmerjene v to. Imamo inteligentne svetlobne sisteme, ki bodo prihranili energijo in ustrezno uporabili tehnologijo LED. Excel tako spodbuja k razvoju ustrezne industrije. Imamo 400 eh, projektov, 300 sodelujočih, 40 odstotkov je MSP-jev, ustvarjamo nove eh, modele, ozorce in poročila. Rezultati so eh, impresivni. Gre za Made in Europe Excel Inside. Skupno podjetje je fleksibilen uh, način izvajanja takšnih projektov in uh, imamo finančna sredstva Evropske unije, držav članic in industrije imamo eh, velik učinek vzvoda. Za vsak evro davkoplačevalskega denarja Evropske unije dobimo 4,5 evra eh, z naslova drugih finančnih virov. Tako da je učinek vzvoda res ogromen. In z eh, tega vidika ne bi bilo dobro, če bi primernost tega evropskega tega instrumenta postavili pod vprašaj tisti, ki upravljajo nadzor razlog za eh, mnenje s pridržkom pri treh točkah je to, kako se eh, izračuna javni, eh, javna sredstva, ki so tvegana. Excel bo moral nadaljevati s svojim delom na osnovi certifikatov, ki jih dobimo strani nacionalnih finančnih organov. Oni plačajo svoj delež, mi plačamo približno 16 odstotkov zaupati moramo eh, nacionalnim finančnim organom, kar se tiče verifikacije. Ta poteka v skladu z nacionalnimi pravili, ki so drugačne od države do države in zato pride do napake. In celotna razprava teče o tem, kako se vse skupaj izračuna. Nemogoče je slediti tradicionalni metodologiji, ki eh, velja za druga skupna podjetja. Z tega vidika eh, ne morem Eh, podvomiti o izjavo o eh, zanesljivosti eh, za leto 2014. Še naprej se bomo trudili za to, da upoštevamo metodologijo, ki jo predlaga sodišče. In upam, da bomo lahko našli kompromis pred pripravo mnenja za leto 2015. Hvala in še zadnji prispevek izvršni direktor skupnega podjetja Fuzija za energijo F4E. Element. Spoštovani člani in članice odbora, spoštovani poslanci in poslanke, sem Johannes Švemer, sem direktor tega skupnega podjetja od začetka tega meseca. Veselim se na nadaljevanja dobrega dela eh, dr. Pieta eh, Bavara Vaskega, eh, ki je bil na tem položaju prej. S fuzijo za uh, energijo uh, imamo dober projekt, uh, eh, 46 odstotkov sredstev ponuje Evropska unija, uh, iščemo rešitve za vprašanje na področju podnebnih sprememb in uh, ogličnih uh, emisij. Dotaknil se bom uh, revizije za leto 2014. Pozdravljam pozitivno mnenje uh, sodišča, na to pa bom spregovoril o dogodkih v letu 2015, o proračunu eh, in o dogodkih. Na to se je sodišče prav tako osredotočilo in predstavil bom uh, nekatere načrte za prihodnost. Dobili smo pozitivno mnenje brez pridržka in to že zadnjih osem let zapored, zato se vam zahvaljujemo. Sodišče v razrešenosti za leto 2014 izpostavlja eh, tako imenovano eh, oceno dokončanosti projekta ITER, eh, zato ker je seveda proračun in časovnica tisto glavno vprašanje. V letu 2015 smo dosegli veliko napredka. Fuzija, fuzija za energijo je dosegla velik napredek, kar se tiče programa ITER, pri tem smo prvič upoštevali tudi tveganja. Ta metodologija je bila predmet revizije in uh, notranja revizijska služba komisije jo je pozdravila. Opisana je v eh, poročilu sveta za leto 2014-2015, ki eh, ga je ta odbor in ta parlament prejel eh, v tem mesecu. Rad bi izpostavil tudi, da je stopnja izvajanja revizijskih ukrepov sedaj precej boljša. Bila je 66 odstotkov leta 2014, sedaj se je dvignila na 93 odstotkov leta 2015. Kakšna je časovnica za projekte danes? Projekt je bil na približno 50 odstotkih, glede na načrte, ki so bili oblikovani leta 2010. Na to pa smo jih revidirali uh, lani v letu 2015. Tako da je to precej uh, uh, grozen rezultat. Imamo nov management za uh, fuzijo za energijo, pa tudi za ITER. Peto Baravaski je prevzel. Uh, fuzijo za energijo eh, in oba sta pripravila akcijske načrte, da bi rešila ta vprašanja. Svetu ITRA sta predstavila nove načrte eh, novembra 2015, ta svet je menil, da je napredek dober. Odločili pa so se, da dodatna sredstva, ki jih eh, zahteva mednarodna organizacija ITER, eh, ne morejo biti sprejeta, so previsoka. Odločili so se, da določijo določene mejnike, s katerimi bodo lahko sledili napredku v letu 2016 in 2017. Osredotočili se bodo na projekt Prva plazma in bodo, eh, zagotovili bodo eh, revizijo eh, načrtovanih sredstev. Časovnica še ni potrjena, ampak organizacije ITRA in domačih organizacij, tudi fuzija za energijo, delata na tem in upam, da bo vse skupaj potrjeno v sredini letošnjega leta. Toliko v časovnici. Fuzija za energijo od leta 2010 do 2020 je 6,6 milijarde evrov, fuzija za energijo pa ohranja to omejitev, ne glede na to, kaj se zgodi, tako da uh, je bil spostavljen jasen uh, nadzor tako da lahko zagotovimo, da ne bomo eh, šli onkraj tega proračuna. Po letu 2020 ocenjujemo približno 2 eh, milijardi eh, dodatnih sredstev za dokončanje projekta na osnovi trenutnih prispevkov fuzije za energijo mednarodni organizaciji ITER in trenutnim načrtom. Obstajajo dodatni stroški zaradi spremembe dizajna, še posebej kar se tiče objektov gre seveda tudi za nove eh, zahteve o varnosti po dogodkih v Fukushimi. Gre tudi za dogovore med eh, ITROM eh, in fuzijo za energijo. Poročila bodo dokončana, ko bo dokončana ocena rabe sredstev. Odkar sem prevzel položaj, smo določili še nekaj novih ukrepov. Imeli smo delavnico o stroških gradnje objektov. Odločili smo se, da poskusimo eh, omejiti ta sredstva. Začeli smo tudi nov projekt eh, pot do prve plazme, zato da bi eh, zagotovili, eh, da se bodo ukrepi izvajali po časovnici. Obenem želimo izboljšati eh, delovanje fuzije za energijo. Naj povzamem. Fuzija za energijo razmišlja o vseh različnih načinih omejevanja. Eh, previsokih, eh, previsoke porabe sredstev. Eh, želimo prekiniti s tistimi dejavnostmi, ki niso neposredno povezane s prvo plazmo in z drugimi podobnimi projekti. To je eden od največjih eh, znanstvenih in tehnoloških projektov človeštva, združuje polovico človeštva, zato da bi zagotovili Eh, varno, trajnostno energijo za eh, naše otroke in njihove otroke. To je projekt ITER. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Gospod Marinesko, poročevalec, izvolite. Pentru curte. Microfon, prosim. Hvala. Uh... Am câteva comentarii. Imam nekaj komentarjev. Na osnovi izjave predsednice jeseni lani, o kateri je bilo govora o novem pristopu računskega sodišča pri pripravi eh, revizijskih poročil. Najprej v zvezi z vsebino. Če preberete ta poročila iz zadnjih nekaj let, potem vidite, da je 80-85 odstotkov teh poročil enakih 2014, 2014, 2012, 2011. Upam, da bomo v naslednjih letih videli konkretnejša, jasnejša poročila, ki se bodo specifično eh, sklicevala na ocenjeno leto. V zvezi z rezultati bi rad videl eh, več eh, vsebine, ki se posvečajo rezultatom rad bi videl to revizijo uspešnosti, o kateri je danes govorilo računsko sodišče. Upam, da bo vključilo v to tudi raven inovacij, eh, ki jo zagotavlja vsako skupno eh, podjetje. Rad bi, da je v izkazih jasneje zapisano to, kar eh, je bilo uporabljenega za okvirni razvojni program za uh, obzorje 2020. V primeru prvega uh, skupnega podjetja in drugega skupnega podjetja. Želim si jasnih sklicev na uh, prispevke v uh, naravi. strani različnih akterjev, držav članic in drugih. Imamo vprašanje za komisijo. Zanima me, če so ta skupna podjetja deležna iz proračuna za leto 2007-2013. Te agencije imajo obveznosti do katerega leta 2015-2017. glede IMI, eh, piše, da obstajajo ocene rezultatov, ampak želim si, da bi bile te ocene jasnejše, kar se tiče konkretnih rezultatov dejavnosti, raziskovalnih dejavnosti. Še posebej, eh, kar se tiče inovacij v tem skupnem podjetju. Zanima me tudi, če bi lahko komentirali eh, mnenja računskega sodišča, ki v poročilu pravi oziroma omenja plačila, ki so bila izvedena brez eh, podpore eh, znanstvenega svetovalca projekta. V poročilu, eh, ki je bilo sprejeto jeseni lani, imamo tudi omembo tega zanima me, kakšno je poročilo o dejavnostih eh, Artemisa in Enjaka v letu 2014. Potrebujemo nekakšen pregled dejavnosti, tako da bomo vedeli, kje začeti analizirati, eh, tako da bomo razumeli, kakšna je stopnja napake. Eh, Razumev sem poročilo izvršnega direktorja o stopni napake in to bomo poštevali. Glede ITRA bi rad vedel, kakšni so učinki novega sistema organizacije, ki uh, Eh, ga je uvedel gospod Pigot, novi direktor eh, ITRA. Glede fuzije za energijo pa takole, ta novi eh, sistem ima posledice seveda tudi za fuzijo za energijo. Hvala. Uh, Hvala za ta odlična vprašanja. Morda lahko sedaj besedo predamo poročevalcem v senci gospod Pošo imenu skupine SND. Um, hvala. Gospod eh, predsedujoči, hvala gospod poročevalec. Govoril bom o ITRU in projektu XLD. ITER je eh, zelo pomemben raziskovalni projekt, eh, pri katerem sodeluje Evropska unija. Mislim, da mora Evropska unija igrati pomembno logo pri razvoju fuzijske energije. To je pomembno za našo konkurenčnost in projekt, ki je tako kompleksen, Eh, ne more nastati stotstotno natančno, eh, ko načrtujemo proračun in eh, načrtujemo uporabo finančnih sredstev. Zagotoviti pa moramo, da je projekt lahko uspešen, da to ne postane črna luknja, ki bo pogovnila ogromno denarja. Glede na težave iz prejšnjih let je jasno, da mora biti naš prvi cilj ta, da ima projekt ustrezen upravni sistem in organizacijo, da je eh, časovnica eh, prava in da je finančni načrt pravi. Srečali smo se z novim eh, direktorjem, prejeli smo tudi pregled napredka v zadnjih mesecih, odkar je bil spred akcijski načrt marca lani. Brez dvoma se bo ta pozitiven trend nadaljeval in glede na vaše odgovore na naša vprašanja vse zainteresirane strani Eh, vse stranke, tudi eh, ZDA, še naprej, eh, se še naprej zavezujejo projektu. Svet je izjavil, da morda načrti niso popolnoma realistični in da bi bilo treba prilagoditi časovnico in zmanjšati stroške. Pričakujemo novo poročilo junija, novo revizijo junija. Imam dve vprašanje. Prvič, kako zagotoviti, da bomo dobili realne načrte junija, glede na to, kakšno je popraševanje po sredstvih. In a lahko pričakujemo, da to ne bo spet zgolj ena analiza, tako kot v preteklosti. Uh, v odgovorih izpostavljate tudi oceno in izvajanje eh, mejnika v letih, mejnikov v letih 2016 in 2017, čež da bo to zagotovilo kredibilnost in stabilnost eh, dolgoročnega. Eh, Eh, načrta. A to pomeni, da bo dolgoročni načrt sprejet eh, junija 2016 in na to revidiran konec leta 2017. Kaj se zgodi, če dogovora o dolgoročnem eh, načrtu junija ne bo? Drugo vprašanje se nanaša na meniki, ki pokrivajo leti 2016 in 2017. Ali nam lahko podate več informacij v zvezi s temi meniki? Glede Excela pa takole pomankljivosti Enjaka in Artemisa so uh, bile odražene predvsem uh, v tem, da je uredba za Excel uh, leta 2014 priznala določene pristojnosti iz teh dveh skupnih podjetij. Uh, imamo tudi obzorje 2020, ki so uh, pokrivali to podro, uh, področje. Kako Excel uh, rešuje vprašanje izračuna uh, stopnje napake in kakšna je ocena te situacije glede na tehnične težave. Hvala. Really Mislim, da so bila tukaj predstavljena nekatera zelo dobra vprašanja, tako strani poročevalca kot strani poročevalca v senci in sedaj bomo besedo ponovno predali eh, skupnim eh, podjetjem. Bomo začeli eh, s fuzijo za energijo F4E. Hvala. Bom kar začel bom začel z vprašanji gospoda Marineskoja glede nove organizacije. Glede na to, kar sem eh, samo gotovil v prvih treh tednih dela, je sodelovanje med fuzijo z energijo in eh, mednarodno organizacijo ITER eh, precej boče. Začeli smo že z dvema skupnima projektoma in trenutno pripravljamo uh, Eh, industrijske nadzorne sisteme, tudi eh, finančne sisteme, kar ni eh, najbolj tipično v tem sektorju, ampak to je gradbeni projekt, tako da tudi takšne projekte potrebujemo. Napredka je že bilo nekaj, pričakujemo ga še več letos in mislim, da korak za korakom zagotavljamo ustrezen nadzor nad tem projektom. Odločitev sveta ITRA, kjer komisija igra pomembno vlogo, je bila torej sprejeta, osredotočili se bomo na prvo plazmo, eh, kar pomeni, da bomo lažje izvajali projekt. Glede na to, kako kompleksen eh, je ta projekt, glede na to, da ima sedem eh, deležnikov, so zadeve precej zapletene in ta osredotočenost nam bo pomagala v prihodnosti. Glede realnih napovedi o izvajanju načrta, o dokončanju načrta, pa takole. Sveda je načrtovanje eh, nek proces, ki se ponavlja iz dneva v dan, izboljšujemo naše načrte. Eh, za ITER tega že dolgo nismo naredili, tako da je dobro, da ponovno eh, pregledamo načrt, ki je bil predstavljen jeseni. To je bil že tako ali tako dober načrt, sedaj pa lahko izboljšamo njegovo stabilnost poleti. Mislim, da uh, bo na koncu glede časovnice in finančnega načrta vse v redu. Glede mejnikov smo jih določili za naslednji dve leti, zato ker eh, bi bilo lahko eh, tukaj veliko učinkov zaradi novega načrtovanja. Za eh, naslednje mejnike se še nismo odločili, to bomo naredili po leti. Mejniki bodo svetu in parlamentu zagotavljali urodje, s katerim eh, boste lahko sledili razvoj dogodkov in brez dvoma vam jih bomo dali na voljo. Hvala. Hvala za te odgovore. Sedaj pa Excel. Prosim, da odgovorite na vprašanja poročevalcev in poročevalcev Senci. Najlepša hvala. Hvala za vprašanja. Prvo vprašanje se je nanašalo na Eh, stanje junija 2014 in eh, kakšni so rezultati. Mislim, da smo na nek način že poročali o rezultatih eh, projekta junija 2014. Seveda pa je treba te informacije na različne načine ukrepiti in izboljšati. Informacije, ki so trenutno na voljo na spletni strani in prek spletnih strani projektov, je ena stran, to so en način reševanja te problematike, na to pa bomo poskušali, seveda je to vprašanje eh, časa, eh, zagotoviti spletno stran Excela in tako bomo dokazali, da eh, je ta napor, ki smo ga vložili in denar, ki smo ga vložili, dejansko dober, da izboljšuje situacijo za uh, industrijo, evropsko industrijo uh, evropskih komponent, elektronskih komponent in sistemov. Glede tehničnih težav pa bom poskušal odgovoriti uh, preprosto, nočem vas dolgočasiti s tehničnimi zapletenimi dejstvi. Najprej glede Enjaka in Artemisa pripravili smo uh, v programskem uradu metodologijo, uh, s katero želimo eh, zagotoviti ponderirano povprečje informacij, ki jih dobivamo eh, strani držav članic. Ko sem eh, pojasnil vodoma, so te informacije izračunane na različne načine. Formule, ki se za njimi skrivajo, niso popolnoma enake, kar pomeni, da je sistematizacija uh, eh, uprešljiva. Ampak to je najboljši uh, pristop, ki ga lahko v tem trenutku uberemo. Poskušali bomo izboljšati situacijo, ampak pri tem moramo tesneje sodelovati s sodiščem, zato bi ugotovili, kaj je tehnično uh, izvedljivo in kaj je uh, razumno, kaj bi lahko naredili. ko se projekta Enjak in Artemis končata, ko eh, plačila padejo, eh, bo tudi stopnja bistvenosti oziroma napake padala v naslednjih treh letih. Glede eh, Excela se strinjamo s tem, kar je predmet razprave v skupni revizijski službi sledili bomo isti metodologiji kot v drugih eh, skupnih podjetjih, eh, uporabili bomo isti izračun eh, stopnje napake in tako naprej. Hvala. Hvala. In ne na zadnje še imi. Hvala, gospod predsedujoči. Dotaknil se bom dveh točk. Najprej rezultati projektov. Rezultate širimo na različne načine prek naših eh, spletnih strani. Naprimer, vsak projekt je jasno opisan in predstavljen na spletnih stranih in tam eh, opisujemo tudi utepljive rezultate. Imamo tudi ocene in eh, ena zelo zanimiva socialno-ekonomska študija je v pripravi. Pokazali bomo lahko, kakšna je socioekonomska vrednost projektov IMI. In inovacije bodo del te zgodbe inovacije so eh, v srčiki tega, kar počnemo. Eh, imamo projekte, eh, ki omogočajo izmenjavo podatkov med farmacevskimi podjetji in javnim sektorjem. Tega prej še nismo videli in to je zelo inovativen način dela vpliv na več različnih bolezni je že dokumentiran. Kot sem dejal, te rezultate projektov izpostavljamo na eh, naši spletni strani, v naši dokumentaciji, v enem pa veliko sodelujemo s skupinami pacijentov in pogosto se osredotočamo prav na pacijente. Imamo dokumentacijo, ki se osredotoča na uh, pacijente imamo eh, dokumentacijo, ki je prav tako na voljo eh, na naši spletni strani. Kar se tiče plačila brez eh, dovoljenja, imi nadzoruje eh, 100 odstotkov prošen za povrnitev stroškov. Naša pravila in postopki so oblikovani tako, da eh, napake zaznamo še pred poplačilom. Nimamo nobenih eh, primerov, ko bi, naprimer, plačilo eh, izplačali brez tega nadzora eh, in brez preverjanja. Takšen nadzor je bistven del našega okolja, našega dela. Še naprej bomo sodelovali z zadevnimi akteri za to, da bi optimizirali sistem, ampak mislim, da imamo že danes zelo dobro delujoč sistem. Hvala. Mislim, da je nekdo zastavil tudi vprašanje za komisijo, ampak komisija ni tukaj. Morda bi lahko komisija, tako kot pri prejšnji točki, poslala odgovor v pisni obliki, glede na to, kar eh, je vprašal poročevalec. Poročevalec je nekaj vprašanj zastavil tudi računskemu sodišču. Izvolite, računsko sodišče, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil gospodu poročevalcu, gospodu Marineskoju, za opravljeno delo v okviru teh razrešnic. Dotaknil bi se rad teh dveh točk, ki ste jih izpostavili in to po vrstnem redu, kakor ste jih zastavili. Zdi se nam, da je ta tema izjemno pomembna. Eh, gre namreč za pomen eh, nadzora nad finančnimi informacijami, kar se tiče eh, okvirnega programa, sedmega okvirnega programa, ki se je končal, in pa novega programa obzorje 2020. Dejstvo je, da lahko natančno pojasnimo, tako eh, seveda mi, kot tudi sama skupna podjetja, eh, kaj se skriva za temi številkami, kakšna je finomehanika eh, skupnega upravljanja oziroma proračunskega upravljanja skupnih podjetij. Sedaj delamo v tej smeri, poročevalcu bomo v naslednjih tednih predstavili podatke o finančnih plačilih in o eh, preostalih eh, obveznostih za eh, okvirni program po letih in pa za obzorje 2020 program, ki se je ravno kar začel. To so informacije, ki so že na voljo v računovodskih izkazih in v poročilih o letu celotnem eh, delovanju eh, podjetij. Informacije bomo eh, zbrali in jih poslali poročevalcu. Razumljivo je seveda, da je večina finančnih plačil v tej fazi, pa tudi nekaj obveznosti, sredstev, ki se nanašajo predvsem na sedmi okvirni program zato ker je obzorje 2020 šele v začetni fazi. S tem programom smo namreč začeli uh, v začetku lanskega leta. Gospodom poročevalcu bomo uh, zagotovili tudi informacije o uh, prispevkih v uh, naravi in to je nekaj, uh, kar naši revizori uh, pogosto obravnavajo. Tudi skupna podjetja in interni revizori se s tem ukvarjajo. Pogosto, ko uh, obravnavamo takšne prispevke v naravi in če ne opazimo uh, nič Eh, problematičnega, tega ne vnesemo v poročila. V preteklosti pa se je dogajalo, da smo pri eh, obravnavi, eh, pri obravnavi prispevkov v naravi, pri transakcijah, naprimer, našli napake in težave. In v tem primeru smo o tem tudi poročali. Pomembno je seveda izpostaviti dejstvo, da je okvir obzorje 2020 natančnejši, kar se tiče poročanja o raziskovalnih eh, rezultatih v primerjavi eh, z okvirnim programom številka 7. Skupna podjetja do določene mere poročajo sicer na različne načine o rezultatih eh, projektov, ki jih vodijo. Glede na to, da je veliko projektov uh, v okviru sedmega okvirnega programa uh, že dokončanih, že zrelih. Uh, menimo, da obstaja manjerski prostor za izboljšanje. Tudi kar se tiče tega okvira za poročanje v obzorju 2020. In s tem prehajam na drugo, zadnjo točko. Res je, da je naš predsednik, eh, predsednik računskega sodišča, ko je nastopil v odboru za proračunski nadzor, predstavil uh, nov pristop v našem uh, delu. To je nov pristop, ki zahteva sodelovanje vseh. Pomeni namreč, da bomo eh, pomagali poslancem in poslankam Evropskega parlamenta z boljšimi eh, informacijami o kazalnikih, o rezultatih, o eh, učinkih različnega dela v Uniji. Seveda pa to zahteva sodelovanje med zakonodajnimi organi, komisijo, različnimi agencijami in skupnimi podjetji če želimo poročati o uspešnosti, potem moramo izpiliti proračun na osnovi uspešnosti in eh, izvajanje tega proračuna. Računsko sodišče samo ne more pripraviti eh, poročil, ki bi jasneje izpostavile smotrnost in uh, učinkovitost teh eh, programov. Tekom tega leta bomo pripravili revizijo eh, poslovanja skupnih podjetij. Poskušali bomo analizirati različne vidike uspešnosti eh, in uspešnosti poslovanja teh podjetij. Upam, da bomo zbrali dovolj informacij, zato da bomo lahko pripravili dobro, kakovostno eh, poročilo o poslovanju skupnih podjetij. Kar se tiče osmih specifičnih poročil, ki smo jih pripravili, je res, da ko ta poročila preberemo, ugotovimo, da imajo zelo podobno strukturo, da so si podobna, kar je uh, dejal že gospod Marinesko in uh, zastavil vprašanje v zvezi s tem. Rad pa bi pojasnil, da to, ta poročila eh, predstavljajo delo ponavljajočih se revizij, ki potekajo vsako leto. Zato sledimo podobni strukturi, ker želimo eh, slediti revizijskim standardom, ki veljajo. Struktura je ena stvar, informacije pa so druga stvar. Če bi pogledali vsebino, informacije tekom eh, teh let potem, Eh, lahko tam vidimo, da so informacije različne od naprimer leta 2009-2010, ko so bila skupna podjetja uh, vzpostavljena, do leta 2014, uh, eh, o katerem govorimo sedaj. Naše, uh, naši komentarji se posvečajo različnim področjem in določene komentarje uh, smo unesli v začetna poročila in jih na to nismo ponavljali v uh, naslednjih poročilih sedaj, ko bo sedmi okvirni program uh, konč, končan, bomo imeli nov, uh, več informacij o skupnih podjetjih. Hvala. Hvala za ta obsežen odgovor. In sedaj prosim poročevalca, da zaključi to razpravo. Nimam nobene pripombe, gospod predsedujoči. Torej, predložili bomo poročila, imeli bomo sestanek s poročevalci v senci in potem bomo videli, kakšni bodo rezultati. Hvala, zelo dobri. Zelo dobre sklepne pripombe so to bile, razno, e, ne verjamem, da ima kdo kaj podrazno. In potem naslednje seje. Eh, datumi so navedeni tu. Eh, s tem zaključujem sestanek in se vsem zahvaljujem za udeležbo.